friends, you are warmly welcome to this day with Prijatelji, prisrčno dobrodošli na ta dan z um, skladom Eurofond. Kot prva podpredsednica odbora za zaposlovanje vas želim prisrčno pozdraviti Eh, tukaj pri nas v parlamentu. Zelo tesne odnose imamo eh, z Eurofundom in sicer zaradi tega, ker dobimo toliko podatkov in številk od njih, ki jih lahko uporabimo v svojem političnem delu. Zato smo zelo veseli, eh, da smo lahko organizirali današnjo sejo z zelo zanimivim programom. Seveda nas eh, zanima tudi, kaj se dogaja izven te stavbe in izven Evrope. Nekateri smo bili izjemno presenečeni, bi rekla, po volitvah v ZDA in po uh, tem rezultatu, ki je bil izjemno presenetljiv in brez primere, smo prišli do mogoče ne tako presenetljivega, ampak vseeno pomembnega zaključka. Menimo, da morajo demokratične inštitucije državljanom jasno pokazati, da lahko izboljšamo njihovo vsakdanje življenje in sicer s pomočjo politike. In to pravzaprav tudi počnemo. In eh, to bomo počeli danes, tekom te razprave. poskrbeti moramo za tehne spremembe v eh, življenju naših državljanov. To je tudi razlog za naše delo. Želimo poskrbeti za spremembe, za aktivno prebivalstvo v vsakdanjem življenju. Zelo me veseli, da vas je veliko. prišlo na to sejo, da ste se odločili, da boste tako začeli svoj dan. Nadaljevali bomo do poznega popovdneva. Začeli pa bomo z uvodom direktorja Eurofonda eh, in sicer je to Juan Menendez Valdes. Eh, Najlepša hvala. V veliko veselje mi je, da lahko v imenu Eurofonda vse povabim pri eh, tej konferenciji pozdravim pri tej konferenci. Hvaležen sem Evropskemu eh, parlamentu, še prav posebej pa odboru eh, za zaposlovanje in socialne zadeve za organizacijo tega skupnega dogodka. Rad bi se zahvalil predsedniku odbora Tomasu Hendlu, ki danes žal ne more biti z eh, nami. Hvala lepa tudi za tvoje uvodne besede, Marita. V imenu odbora In hvala lepa tudi za udeležbo uh, drugih članov uh, tega odbora. Naslov je sprememba delovnih pogojev v uh, Evropi oziroma spreminjanje delovnih pogojev v Evropi in o tem želimo danes razpravljati. Temeljno vprašanje je, ali uh, vzpostavljamo boljše delovne pogoje ali ne in kaj je potrebno storiti, če želimo ta cilj doseči. Vse to so vprašanja, ki zagotovo niso nova in izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev je eh, bilo pomembna tema eh, že eh, od samega začetka Evropske skupnosti. Pri tem je pomemben člen 151 eh, pogodbe, kjer je zapisano, da je izboljšanje življenskih in delovnih pogojev eh, povezano tudi z stalno zaposlitvijo. In eh, naš eh, sklad eh, ima to tudi v svojem imenu, smo sklad za izboljšanje eh, delovnih in pa življenskih pogojev. ti eh, cilji, eh, ki smo si jih zastavili na samem začetku, so še zmeraj pomembni, še prav posebej, če si ogledamo razvoj v zadnjem času. Zelo dobro vemo, vsi se še spomnimo globoke krize v Evropi, ki se je začela eh, kot eh, Finančna kriza eh, postala je eh, kriza evra in nazadnje socialna kriza. Eh, vse skupaj pa je vodilo v nižje zaupanje v, oziroma manjše zaupanje v Evropsko unijo in pa v evropski projekt. Eh, delovna mesta so pomembna in uh, Sedaj eh, je stopnja zaposlenosti eh, spet eh, na ravni, na kakršni je bila pred krizo, ampak ne v vseh državah članicah. Seveda so razlike med posameznimi državami članicami, pomembna pa je tudi kakovost delovnih mest. Dobri delovni pogoji vplivajo tudi na vsakodnevno življenje na stotine milijonov državljanov in eh, slaba kakovostna mesta ne izginejo ob koncu delovnega dne, ampak vplivajo na nezadovoljstvo evropskih državljanov na splošno. Kakovost delovnih mest eh, je zelo pomembna tudi, če želimo, da bi evropejci delali dlje. To je izziv eh, za starajoče, eh, starajočo družbo v eh, Evropi. Če želimo delati dlje, moramo delati bolje. Dobra novica pa je, eh, da eh, sta povezana, povezani kakovost eh, dela in pa konkurenčnost. Kakovost dela lahko vpliva na eh, zauzetost eh, zaposlenih, na njihovo eh, kreativnost, na inovacije in tako naprej. Vse to pa prispeva k produktivnosti in pa konkurenčnosti. Slaba novica pa je, da naši podatki kažejo, da 20 odstotkov zaposlenih v Evropski uniji meni, da eh, so eh, njihova delovna mesta slabe kakovosti. To pomeni, da, eh, je, da ima takšna delovna mesta več kot 40 milijonov ljudi in to je število prebivalcev moje države, recimo Španije, ki je pomembna članica Evropske unije. Potrebno je zagotoviti oziroma naša fundacija eh, želi zagotoviti eh, izobraževanje, eh, ki bo omogočilo boljše politike za vzpostavitev boljših delovnih in življenjskih pogojev. Konferenca je namenjena predstavitvi šeste raziskave Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Na ta način želimo izpolniti naš mandat, želimo prispevati k vašemu delu, tako da boste lahko sprejeli eh, boljše politične odločitve in prispevali k kakavosti delovnih mest v Evropi in drugi. Te podatke uporablja eh, odbor za zaposlovanje, eh, Evropska komisija, različni deležniki, socialni partnerji in tako naprej, pa tudi na odbor. Eh, mednarodni ravni se uporabljajo ti podatki, recimo organizacija OECD jih uporablja. Eh, naši podatki so pomembne za številne pobude, o katerih razpravljate v tem parlamentu, pa tudi v drugih inštitucijah. Recimo eh, strateški okvir za zdravje in varnost pri delu. Potem ste v parlamentu razpravljali o uravnoteženosti eh, poklicnega in družinskega življenja. Pozvali ste Evropsko komisijo, da pripravi sveže na to temo, potem pa eh, socialni stebr. To je nadaljna pomembna tema. V Evropski fundaciji so eh, začeli pripravljati eh, letne raziskave pred. Eh, 25 leti, takrat me še ni bilo, eh, predvsej pa se je spremenilo v letošnjem letu. V preteklosti smo zastavljali le okoli 30 vprašanj, ki so bila vezana na zdravje in eh, varnost. Leta 2015 pa smo zastavili več kot 100 vprašanj. Ta vprašanja so bila zastavljena izjemno natančno, zato da bi eh, dobili opis dejanskega dejanske situacije v Evropski uniji. Vse skupaj eh, temelji eh, na podatkih tistih, ki so najbolje seznanjeni. To so zaposleni eh, sami. 44 tisoč zaposlenih je poročalo o svojih izkušnjah v 25 minutah v osebnih intervjujih. Na ta način smo zbrali zelo bogate informacije, ki nam bodo omogočile bolje razumeti situacijo. Slika, eh, ki smo jo dobili po tej šesti raziskavi, eh, ne kaže eh, velikih sprememb. Povečala se je prisotnost žensk, podaljšalo se nekoliko poklicno podaljšala se je nekoliko poklicna doba, ampak eh, še zmeraj eh, je povprečen evropski delavec eh, moški, ki dela poprečno število ur in je srednjih let. Delavci so razmeroma zadovoljni z delom, čutijo, da jih sodelavci podpirajo in da se na delovnem mestu učijo. Vendar pa veliko število delavcev menijo, da je delo izjemno intenzivno in da so izpostavljeni eh, različnim fizičnim tveganjem. In to eh, vpliva tudi eh, na njihovo zadovoljstvo pri delu. In eh, pokazali so se velike razlike 35 državami članicami, mm, ki smo jih proučili tekom te raziskave in sicer so se pojavile razlike glede eh, spola, sektorja, starosti in tako naprej. To je eh, zelo pomembno razumeti in eh, pomembno je, da se teh dejstev zavedamo. Eh, pokazalo se je, da je situacija na delovnem trgu raz, eh, izjemno heterogena in raznolika. Eh, spreminjajo, spreminja se način dela, spreminjajo se tudi delovni pogoji. Situacija postaja vedno zapletenejša. Naj omenim samo samostojne podjetnike. veliko delavcev pravi, da uh, ne razumejo več lastnega statusa. Veliko jih ima samo eno stranko, eh, ne zaposlujejo eh, nikogar in nimajo nikogar, ki bi jim pomagal sprejemati težke odločitve. En odstotek vseh zaposlenih v Evropski uniji to zajema in to je izjemno pomembna številka. Še en primer naj navedem. Delovno mesto, to uh, ni več uh, eh, samo umeven pojem. 11 odstotkov zaposlenih v Evropski uniji uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in ne dela več na sedežu podjetja vsaj tri četrtine delovnega dne. Delo uh, od doma, iz avta, Eh, iz javnih mest in tako naprej je postalo nekaj običajnega. Delovni pogoji eh, so tako eh, seveda drugačni od delovnih pogojev tradicionalnih zaposlenih v Evropski uniji v preteklosti. Seveda je zahtevana večja prožnost, hkrati pa je slabše tudi ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem. To sta le dva primera, lahko bi jih našli še več eh, in tako upisali spremenjujoče se eh, delovno okolje. Politiki v Evropski uniji, eh, nacionalne vlade, organizacije in tako naprej potrebujejo vsega, dokaze eh, za te spremembe. Le na ta način eh, bodo lažje razumeli eh, kakovost dela, vpliv delovnih pogojev na življenje naših državljanov in tako naprej. Na današnji konferenci bomo predstavili rezultate prve obsežne analize šeste raziskave delovnih pogojev. Rezultati so bili predstavljeni pred nekaj meseci, sedaj pa predstavljamo obsežno analizo podatkov. In eh, zato, eh, da bi dopolnili eh, naše eh, podatke, smo vas povabili, da sodelujete v različnih panelih in pri različnih temah. Skupaj bomo razmišljali o politikah in eh, o možnih odgovorih. Začeli bomo z eh, prvo predstavitvijo in sicer predstavitvijo Anjes Parantirjon, ki je še ni tukaj. Ona bo eh, predstavila različne dimenzije eh, dela, ki vplivajo na delovne pogoje. Razložila bo, kako lahko povežemo delovne profile v Evropi, kako to vpliva na kakovost življenja kakovost je zelo pomembna in uh, mogoče ne odseva popolnoma razvoja. V drugem delu bomo torej razpravljali o dejavnikih, ki uh, lahko poskrbijo za to, uh, da bo delo uh, trajnostno, da bo delovno mesto trajnostno tekom življenja naših državljanov. Pri tem se bomo uh, osredotočili predvsem na ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem. In eh, v tretjem panelu danes popovdne se ne bomo osredotočili zgolj na Evropo, ampak eh, na eh, svetovno raven. Kakovost delovnih mest je pomembna za zaposlene v Evropi, pa tudi za zaposlene povsod v svetu. In to je zelo pomembno v globaliziranem svetu in v konkurenčnem svetu. Kako želimo tekmovati eh, na svetovni ravni. Delovni pogoji pri tem igrajo pomembno vlogo. Ali imamo dovolj informacij? Ali potrebujemo nove informacije, da bi ugotovili, eh, kako uspešni smo pri nas v Evropi in kako eh, uspešni so druge po svetu. To je zelo natrpan dnevni red in to odseva tudi, kako zelo veliki so izzivi, s katerimi se soočamo želimo, da bi evropski državljani delali dlje, da bi bila delovna mesta kakovostna eh, in to vpliva tudi na evropsko konkurenčnost. Eh, slaba eh, delovna mesta vodijo v nezaupanje. Boljša delovna mesta in več delovnih mest pa bo našim državljanom zagotovilo boljše življenje in s tem bodo tudi bolj pripravljeni sodelovati. Upam, da bo ta konferenca pripomogla Eh, k iskanju novih eh, poti. Eh, in sedaj Jan je z nami, vabim jo, da predstavi ugotovitve. Uh, Dobro, še enkrat bom začela, zdaj ko sem vključila mikrofon. Na začetku je gospa predsedujoča vprašala, kako lahko izboljšamo življenje naših državljanov, predvsem z kakovostjo delovnih mest. In eh, to kaže tudi eh, ta raziskava. Veliko je eh, tudi dokazov. Želimo predstaviti rezultate šeste raziskave o delovnih pogojih in to je najobsežnejša raziskava, eh, ki smo jo izvedli. 35 evropskih eh, držav smo vključili, eh, države članice Evropske unije, pet držav kandidatk, Norveško in tako naprej. Imeli smo 43.850 intervjujev, hvala lepa Belgiji, Španiji in pa Sloveniji. Eh, ki eh, so nam eh, zaupale in ki že uporabljajo rezultate tudi na nacionalni ravni. To je najobsežnejša raziskava, ki obstaja za področje dela in delovnih mest. Torej, zelo pomembno se je osredotočiti na to. Odločili smo se za to raziskavo. Prosim za naslednjo prosojnico. Tukaj je predstavljeno stanje eh, delovnih pogojev v Evropi, pri tem smo se osredotočali predvsem na kakavost delovnih mest eh, in sicer je zato eh, pet razlogov. Najprej pogodba, člen 151, Evropska unija in države članice morajo izboljšati delovne pogoje in sicer ob upoštevanju načela subsidijarnosti. Drugi razlog je, eh, da eh, je kakovost delovnih mest eh, tesno povezana za stopnjo zaposlenosti in pa z daljšim, daljšo delovno dobo. Tretji razlog, veliko je Eh, dokazal na lokalni ravni, da je kakovost delovnih mest zelo pomembna za zdravje, za dobro počutje, pa tudi za uspešnost na delovnem mestu. In dokazi v eh, tej raziskavi to le potrjujejo. Četrti razlog, zakaj smo se eh, odločili, da se bomo osredotočali na to, je, da Eh, lahko s tem prispevamo tudi k doseganju drugih eh, političnih ciljev Evropske unije, predvsem eh, lahko prispevamo k enakosti spolov. In še zadnja, peta točka, ko se svet vedno bolj spreminja, potrebujemo neke vrste vodilo. In Eh, kakovost delovnih mest je lahko eh, to vodilo, je lahko instrument, eh, s katerim menimo naš napredek in s pomočjo katerega se lahko odločimo, ali se razvijamo v pravi smeri. To smo želeli preveriti v tej raziskavi. Torej, kaj pa je raziskava pokazala? Raziskava je pokazala, da je kakovost delovnih mest večdimenzionalna in v teh prvih prosojnicah vam bom pokazala, da kakovost delovnega mesta ni uh, nek abstrakten pojem, da neposredno vpliva na življenja uh, zaposlenih uh, in uh, da lahko ima različne posledice glede na spol, uh, glede na delovno mesto, glede na sektor in tako naprej. Lahko pozitivno vpliva tudi na življenje zaposlenih. Razvili smo sedem kazalnikov in najlepša uh, hvala uh, kolegu Tarako Mustafi, ki nam je pomagal. In pri vseh teh sedmih kazalnikih uh, smo se osredotočili na uh, boljše delovne pogoje. Tretja točka. Dosežen je bil uh, določen napredek pri štirih kazalnikih vi pa boste ocenili, ali je to v skladu z eh, vlaganji. In odločili se boste tudi, ali so bila vlaganja zadostna. Eh, določen napredek je bil dosežen, ampak eh, povečala se je tudi, okrepila se je tudi raznolikost in to si moramo še dodatno ogledati. Skušali smo predstaviti eh, povzetek eh, podatkov eh, glede kakovosti delovnih mest. Eh, ugotovili smo, eh, da lahko delovna mesta razdelimo na pet različnih kategorij. In zato je delovno okolje tudi veliko bolj zapleteno, kot je bilo v preteklosti. Na to se lahko osredotočamo pri sprejemanju politik v prihodnosti. Preden vam predstavim kazalnike eh, te šeste raziskave, bi eh, rada povedala še naslednje. Na kakovost delovnih mest močno vplivata dva dejavnika. Prvi dejavnik, eh, je, prvi dejavnik so razlike med spoloma. Kot veste, se te pojavljajo v različnih oblikah. Naši podatki kažejo določen napredek, obstajajo dokazi, da mlajši moški opravljajo eh, več neplačanega dela, eh, ženske eh, pa še zmeraj zagotavljajo levje delež tega dela. Nekoliko več je žensk menedžerk, torej ta stopnja se je nekoliko povečala. Ampak le 34 odstotkov zaposlenih eh, vodijo ženske, torej ta odstotek je precej eh, nižji. Le 22 eh, odstotkov eh, delovnih mest eh, ima enakomerno zastopanost spolov. Naslednja pomembna točka, ki vpliva na kakovost delovnih mest, je zastopanost eh, zaposlenih na delovnem mestu. Cilj zastopanosti eh, se eh, močno razlikuje v posameznih državah članicah in to vpliva tudi na pogajanja o delovnih pogojih. In naši podatki kažejo, da je zelo dobro, če uh, imajo uh, zaposleni uh, ustrezno, ustrezne sindikate, če imajo uh, možnost soodločanja. Sedaj pa k kazalnikom. Na osnovi vseh podatkov, ki smo jih zbrali, smo uh, poskušali zbrati informacije ki vplivajo na zaposlenega na delovnem mestu. Razlog, da se osredotočamo na delo je, da eh, gre tukaj za pogodbo med zaposlenim in pa delodajalcem in eh, to eh, je zelo pomembno. Na tej stopni lahko delujemo in na tej stopni lahko zadeve spreminjamo. Druga pomembna informacija je, da je da je bilo izvedenih veliko, veliko raziskav o kakovosti delovnih mest in eh, na osnovi informacij eh, smo eh, poskušali ugotoviti, kaj vpliva na kakovost delovnih mest. In skušali smo določiti tudi ustrezne kriterije. Pri tem smo uh, uporabili rezultate uh, študij, uh, ki so uh, pokazale, eh, da je zelo pomembna tudi povezava med zdravjem eh, in pa eh, opravljanjem dela. Torej, uporabili smo različne raziskave in zbrali različne informacije. No, torej, vse kazalnike boste videli tudi na prosojnici. In mogoče so imena oziroma nazivi nekoliko abstraktni, ampak vsak kazalnik se nanaša na približno 13 eh, posameznih elementov, razen zaslužka. Eh, Kaj ti eh, delo se izraža na različne načine v različnih situacijah in moramo poskrbeti za prenos iz abstraktnega na realno raven. Eh, višja je kakovost eh, delovnih mest, eh, boljša je, razen ko gre za intenzivnost. Namreč ni dobro, če je intenzivnost pri delu izjemno visoka. Četrta informacija. Določeni kazalniki imajo zgolj pozitivne kategorije, drugi imajo, oziroma pozitivne lasnosti, drugi imajo tako pozitivne kot negativne lasnosti. Eh, označuje številke od nič do sto. Gre eh, za razlike med posameznimi kazalniki, ne za primerjavo vseh kazalnikov. Torej, to je teh sedem kazalnikov in pa eh, to je prikaz sprememb. Sedaj pa naslednja prosojnica. Tukaj. Prosim, naslednja prosojnica. Odlično. Prosim še graf. Hvala. Torej, Tukaj sedaj vidimo trend glede kazalnikov pri štirih razsežnostih. Kaj lahko vidimo? Poprečno gledano smo, kar se diskrecije in veščin napredovali. Veliko je razlogov za to. Več ljudi uporablja računalnike, več ljudi je sedaj povečalo raven kognitivnih dejavnosti na delovnem mestu in tudi več usposabljanja je. Drugi kazalnik, kakovost delovnega časa, tudi tukaj se je nekoliko izboljšalo, večinoma zaradi znižanja števila delovnih ur. Potem pa fizično okolje, tudi tukaj je rahel napredek v desetih letih, večinoma za ženske za oprostite, moške, za ženske pa se ni nič spremenilo. Kot veste, imamo različne razloge za spremembe. Naprimer, struktura poklica, potem izboljšanje delovnih pogojev samih, podatki pa se zdi, da pravijo, da se je s krizo spremenila struktura poklicov in da bo to igralo pomembno vlogo. Četrti kazalnik, kjer imamo tudi podatke o trendu, je intenzivnost dela. Kaj lahko vidimo? Najprej se je znižala od 2005 na 2010, potem pa se je do 2015 spet nekoliko povečala, to pa ni tako dobra novica. Veliko več je neenakosti če primerjamo spremembe in razvoje. Raznolik, veliko je torej premikov. Tako, sedaj pa naj izpostavim vsakega od kazalnikov. Tale prva prosojnica govori o zaslužkih. Ne želimo imeti poštenega plačila za kazalnik ampak smo ga vključili kot del celotnega kazalnika. Tako da bomo torej lahko s kazalnikom kakovosti delovnega mesta pokazali, kako izgleda določeno delovno mesto, objektivno gledano, s pogledom od zunaj. Imamo pa potem tudi vprašanje, ali se ljudje ali ljudje mislijo, da so pošteno plačani za svoje delo, ampak to ni del tega kazalnika. Je pa to vprašanje potem kasneje v anketi. Potem drugi kazalnik, fizično okolje. Tukaj to je kazalnik, od katerem imamo podatke od leta 1991. Podatki v zadnjih desetih letih kažejo povečanje pri dvigovanju, premikanju ljudi, pri ravnanju z infekcijskimi materijali, ravnanju s kemikalijami in tudi pri nekaterih drugih. Torej, šlo je za povečanje v bolj ženskih poklicih. Naslednji kazalnik, tukaj gre za delovno intenziteto in za nas je to naš priljubljeni kazalnik. Zakaj gre pri tem? Ko delamo hitreje, delamo bolj intenzivno, ko je naše delo bolj gosto, ko je manj premorov, ko moramo skakati iz naloge na nalogo, je delo intenzivnejše. To se dogaja tudi, ko imamo različne spremembe ritma dela in potem se moramo odločati, kaj narediti tisto, kar je bolj nujno, prioritizirati moramo torej in imeti potem tudi dovolj manevrskega prostora. Še ena razsežnost, še en kazalnik, ki pa ni viden, na zunaj je čustveno stanje. To je pomembno, kaj ti to tudi zahteva veliko energije, pa se ne vidi. In to je zelo pomembno. Če si pogledamo, kako se to razvija po poklicih, lahko vidimo, da imamo obrtnike in tiste, ki upravljajo z napravami in stroji, tisti imajo največjo intenziteto, najmanj čustvene, ga, čustvene zahtevnosti je pri delavcih v kmetijstvu. Potem pa imamo seveda tudi zelo raznolike razsežnosti pri različnih poklicih. Potem pa četrti kazalnik, kakovost delovnega časa, naj izpostavim dve točki. Najprej glede poprečja delovnih ur, to se znižuje po Evropi, to je že zelo dolg trend. Povečuje pa se delo ob nedeljah in v parlamentu ste o tem že kar nekajkrat govorili in prav tako ni več pravih meja. 25 odstotkov delavcev pravi, da delajo tudi v prostem času, samo da zadostijo vsem nalogam in 12 odstotkov zaposlenih pravijo, da morajo delati tudi, če jih zato prosijo, tik pred tem, ko je to potrebno, nekajkrat na mesec. Torej gre bolj za organizacijo delovnega časa, kako se s tem upravlja. V Evropi imamo zelo veliko izkušenj pri upravljanju prožnosti in to je nekaj, na čemer lahko gradimo. Peti kazalnik je socialno okolje. Tukaj imamo pozitivne elemente, socialna podpora menedžerjev, kolegov, potem imamo vodstvene, menedžerske kvalitete, torej do kakšne mere nas šefi spoštujejo, nam pomagajo se razvijati, imamo pa seveda tudi negativne kazalnike. Na tej prosovnici vam predstavljamo to, kar imenujemo neugodno socialno ravnanje, naprimer gre tudi za nasilje na delu. 15 odstotkov zaposlenih je to prijavilo na delovnem mestu, gre pa za zelo različne oblike. Večinoma se to prijavlja v javni upravi, prometu in zdravstvenem sektorju. Ta tema je že dolgo na evropski ravni in imamo tudi pomembne pobude glede socialnega dialoga na to temo. Naslednja prosojnica Velik uspeh. Vidimo, da so se zadeve izboljšale, kar se tiče veščini in diskrecije. Seveda, pa moram tukaj biti nekoliko bolj podrobna. Najprej moram izpostaviti, da 10 odstotkov zaposlenih, 21 milijonov zaposlenih, so hoteli se usposabljati, pa tega niso dobili. Večinoma se usposabljanje zagotovi najbolj tisti, ki imajo največ veščin, ki so najbolje usposobljeni tako ali tako in ki imajo stalno delovno mesto. Trajanje usposabljanja pa je nasplošno precej kratko. To je torej povdarek od Delorja od leta 1991, precej napredka je, vendar pa kar potrebno si ogledati bolj podrobno. Naslednji kazalnik pa so prognoze za prihodnost. Tri stvari bi naj izpostavili najprej. Ko sprašujemo zaposlene, ali so samo zaposleni, ali so zaposleni, en odstotek povedati tega ne ve. In smo morali potem spremeniti vprašanje, da bi dobili pravi odgovor. To je predvsej pomembno kot zaključek iz te ankete. In potem, če imamo samo zaposlene, brez zaposlenih, smo videli razvoj tudi v tej skupini. Po eni strani imamo zaposlene, ki so zaposleni, brez zaposlenih, pa gre za karakteristiko dela, ki jih eh, bolj pripelje v kategorijo zaposlenih. To je pač po državah različno. Na drugi strani spektra pa imamo samo zaposlene brez zaposlenih, ki pravijo, da delajo sami zase, da imajo svoje elemente glede zaslužko in to je tista skupina, ki se jo moramo ogledati. Če si torej pogledamo vse te kazalnike, kaj nam povedo, naslednja prosojnica, prosim. Ugotovili smo, da idealnega poklica ni, idealnega delovnega mesta ni. Veliko podatkov je, vendar pa vedno gre za prednosti in slabosti. Lahko si iščemo novo delovno mesto, vendar pa lahko pa skušamo izboljšati tudi iz tega, na katerem smo. In eh, seveda, manevrskega prostora za izboljšavo je pa so dovolj. Je pa bolje, če imamo zaveznike za to. Več ljudi več doseže. Naslednja prosojnica izboljšava delovnih mest in tole je pa precej pomembno dognanje. Pri tej analizi analiza nam je vse čas kazala, razen nekaj izjem, da če izboljšamo kakovost delovnih mest pri vsake od teh razsežnosti, potem bo izkušnja delovnega življenja boljša. Lahko začnemo s kakšnim drugim kazalnikom, pa bo to potem pomenilo izboljšavo na splošno. Kazalnike, ki jih imamo za meritev delovnega življenja zaposlenih pa so kar številni. Če je več, če je delovno okolje boljše, potem se to odraža v boljšem zdravju, ljudje so srečnejši in ljudje tudi menijo, da opravljajo smiselno delovno mesto, delo. In to je zelo pomembno. Potem je potrebno biti angažiran, motiviran, dobro zaslužiti. To je vse pomembno tudi zato, da je potem ravnovesje med delom, delovnim življenjem in zasebnim življenjem boljše. In to je z roko v roki tudi z razvojem tendu v družbi. Torej, kakovost na delovnem mestu je pomemben instrument, ki si ga moramo ogledati. Končno. Slišali ste veliko zgodb o kazalnikih, kako pomembni so, vendar pa v Evropi. Sedaj se pogledamo, kakšna je kakovost delovnih mest. To imamo v pogodbi. Kako smo se skušali tega lotiti? Uporabili smo statistično tehniko in poskušali smo delovna mesta razdeliti po skupinah. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da imamo pet skupin delovnih mest v Evropi. Seveda so profili kakovosti delovnih mest različni. Najprej imamo visoko leteča delovna mesta. To so pozitivna pri vseh dimenzijah, razen intenzitete dela in kakovosti delovnega časa. 22 odstotkov delovnih mest je v tej kategoriji. Druga skupina, to smo poimenovali vse gladko teče. To je pozitivno pri vsem, razen pri diskreciji in veščinah in zaslužkih. 25 odstotkov delovnih mest je v tej skupini. Tretja skupina, pravimo aktivno ročno delo in to so zelo fizična delovna mesta, to je glavna značilnost, pozitivni so pri socialnem okolju, možnostih razvoja in zaslužek. 23, 22 odstotkov delovnih mest. Potem pa še dve skupini, ki pa sta negativni. Najprej pod pritiskom, to so delovna mesta, ki so pozitivna, kar se tiče veščin in diskrecije, kar se tiče možnosti razvoja in kar se tiče zaslužka. Družbeno okolje, torej socialna podpora, vodstvo, pa je precej slabše, zelo velika je intenziteta dela in tudi torej, ni prav veliko kakovosti glede delovnega časa. In potem peta skupina delovnih mest, to smo poimenovali nizka kakovost, v primerjavi z drugimi seveda, in ta so negativna pri vseh dimenzijah. Kako lahko to povežemo delovnim življenjem. Modre, modro je dobro, modro je evropska zastava, oranžno pa ni tako dobro. Kaj lahko vidimo tukaj? Vidimo lahko, da v prvih dveh skupinah delovnih mest visoko leteče in vse gladko teče, poročajo o tem, da imajo zadovoljive izkušnje glede svojega delovnega življenja, zadovoljni z delovnim pogoji, subjektivno blagostanje, ravnovesje poklicno in um, zasebno življenje, trajnost pri delu, angažma in dovolj zaslužka. Kakorkoli že. Potem se lahko pogledate vse druge skupine. Zadnji dve skupini seveda pa imajo negativno, negativne vidike pri vsem. To, je, to so pomembne informacije, kajti glede na politike, ki smo jih lahko razvili in to bo potem prineslo različne izkušnje, bo to pomenilo tudi različen vpliv na različna delovna mesta in skupine zaposlenih. To se bo potem zrcalilo tudi v drugih ciljih konkurenčnosti, angažmaja in tako dalje. Pozetek. Zapomnimo si, da poklic, spol igra ta pomembno vlogo pri kakovosti delovnih mest imamo neenakosti, strukturne spremembe so pomembne. Nacionalne politike in prakse lahko pomenijo razliko. Lahko se učimo drug od drugega. Kakovost dela je dejansko instrument, ki ga moramo povezati s pozitivno izkušnjo na delovnem mestu. Lahko govorimo o usmeritvah, o vzrokih in posledicah. Vendar pa, ko smo v tem začaranem krogu, je zelo pomembno, da ugotovimo, kako lahko pridemo na zeleno vajo, da bomo vsi pridobili. Prednosti za skupnost pomeni več kot za posameznika, pa sem večkrat omenila, to je pomembno. Potem različni profili ponujajo tudi različne odzive. Glede na to, glede časa se dogovarjamo, kaj bomo počeli, lahko ima to potem različne posledice. Morda bi lahko te podatke uporabili za to, da bi bolje predvidevali, kako podpirati zaposlene. vsaka razsežnost kakovosti delovnega mesta se lahko izboljša s praksami in politikami na delovnem mestu. Zastopanje zaposlenih je zelo pomembno. Tako lahko dosežemo boljšo kakovost delovnih mest. In končno, resnično mislimo, da je pomembno, da še naprej nadzorujemo kakovost delovnih mest v Evropi in tudi v svetu. Zelo veliko govorimo o globalizaciji in digitalizaciji in mislim, da je s takim političnim instrumentom še laže, vsaj za nas, raziskovalne perspektive, to tudi dognati. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za vse te številke in dejstva. Mislim, da smo že v vodoma dejali, da je Eurofound pionir pri razvijanju instrumentov za meritev kakovosti delovnih mest. Pred 25 leti smo začeli prvo službo za merjenje kakovosti delovnih mest. Ta, te raziskave so se razvijale, širile in resnično smo hvaležni za to, kar imamo, te povratne informacije 45 tisoč zaposlenih. Vsak od njih si je vzel 45 minut svojega časa, da so nam podrobno predstavili svoje delovno mesto in delovne pogoje. Tako, Sedaj pa prehajamo kar na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Sedaj bomo povabili evropske socialne partnerje. Prijete, prosim, za predsedniški pult in predstavite svoja mnenja, kako lahko izboljšamo kakovost dela in zakaj je to pomembno. Gospod Vizentini, gospa Horman Traus, gospod Froden, gospod Roland, gospod Pirinski, prosim, vsi prijete za predsedniški pult. Mišel Servo, njega pa ni, morda bo še prišel. kar gnoj nadomešča. Ne, prav. Bomo videli. Morda bo pa še prišel. Veseli me, da ste si ostali tukaj. Tako, pa se kar lotimo teme. smo začeli z današnjim programom, z današnjo predstavitvijo, je bilo jasno, da je delo Eurofonda in naše delo v tem parlamentu, kar se tiče teh vprašanj, tesno povezano, vsakodnevno povezano s socialnimi partnerji. njihove izkušnje, njihovo znanje je pomembno. To je razprava, ki teče, se odvija in to razpravo bomo sedaj vodili tudi tukaj, v tem prvem omizju o kakovosti delovnih mest. Naš naslov je kakovost delovnih mest, izzivi in priložnosti. upala sem, da nam bo gospod Servo dal dober uvod v to temo. Dobro, vseeno, pridimo na tiste, ki ste tukaj. Če se strinjate, bi začeli z gospodom Vizentinjem, ki je generalni sekretar ETUKA. Prosim, beseda je vaša, povejte nam več o izzivih in priložnostih, kar se tiče kakovosti delovnih mest. Hvala lepa, hvala lepa za vaše vabilo zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti predstaviti vašega poročila. V bistvu gre to več ali manj v smeri naše analize, čeprav je naša analiza morda v nekaterih primerjih nekoliko bolj pesimistična. Verjetno smo bolj v stiku s terenom, če smem temu tako reči, se še prav posebno z našimi nacionalnimi člani. Kar lahko vidimo na splošno, kar se tiče kakovosti delovnih mest v Evropi, je, da se nasplošno slabša kakovost delovnih mest. Glavna razloga sta dva. Prvi je kriza, ekonomska kriza. Nismo še išli iz krize in to je prineslo niz negativnih posledic in učinkov za kakovost dela, za delovne pogoje in za življenje zaposlenih pa tudi nekatere strukturne reforme, ki so bile uvedene na trgu dela, dodajo nekaj negativnih posledic v tem kontekstu. Če želimo biti nekoliko bolj natančni, pa se moramo lotiti vsaj nekaterih od teh sedmih kazalnikov, ki ste jih omenili v svoji predstavitvi, da bomo torej videli, kaj se dogaja v realnosti, kaj smo mi ugotovili na terenu samem in kaj skušamo storiti, da bi prebrodili nekatere negativne učinke, ki se zrcalijo v resničnosti. Najprej možnosti razvoja. To ima seveda vpliv, to je odvisno od tipa delovnega mesta. In kot je bilo rečeno, ima to pravka s kariero. V trenutnih razmerah pa bi dejal, da je to potrebno povezati z možnostjo najti delovno mesto in ga obdržati. V tem oziru so razmere zelo, zelo negativne in zaupanje ljudi v pravo možnost, da bodo našli visoko kakovostno delovno mesto in ga tudi obdržali, to upanje je zelo, zelo majhno. Več kot 20 milijonov nezaposlenih imamo še vedno v Evropi, nekateri so imeli možnost najti si delovno mesto, ker je nekaj ukrepov za ustvarjanje delovnih mest, vendar pa velik delež teh novih delovnih mest je prekernih, nestabilnih, včasih tudi v zelo negativnih, atipičnih pogojih, kot so pogodbe z nično urno z, ničnim, z ničnim številom ur in tako dalje. Torej moramo izboljšati pričakovanja, kar se tiče možnosti za izboljšave na trgu dela. Potem drugi element, zaslužki. Večina številk, ki smo jih dobili v zadnjem obdobju, strani tudi OECD in IMF e in drugih mednarodnih organov, lahko vidimo, da v vseh evropskih državah se plače nasplošno nižajo, poprečno gledano, in zaostajajo za razvojem produktivnosti v vseh evropskih državah, v vseh državah EU, vključujoč države, kjer je produktivnost znatno narasla, kot je Nemčija, celo Polska naprimer, pa tudi države, kot je moja, Italija, Grčija ali Španija, kjer je razvoj produktivnosti majhen. Še vedno pa je velik razkorak med eh, razvojem produktivnosti in višenjem plač. To je prva težava, s katero se soočamo, kar se tiče razvoja na področju zaslužkov in tudi kar se tiče pričakovanj, da boste imeli boljše plače za boljša delovna mesta v prihodnosti. Kaj lahko vidimo? Visoko sposobljeni ljudje, ki delajo na bolj intenzivnem, delovno intenzivnem delovnem mestu, imajo enake plače kot pred KPC časa, včasih celo slabše plače. Tiste kategorije delavcev, ki so na nižjem delu leste, kar se veščin tiče, v teh primerih pa vidimo nevreten kolaps realnih plač za te zaposlene. Kar se tiče delovnega časa, iz številk ste videli, da se nasplošno delovni čas niža, zmanjšuje, vendar pa moramo seveda vedeti, zakaj. Zato, ker imamo boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Ker ljudje z enakimi plačami delajo manj, ker imamo več avtomatizacije, robotizacije, digitalizacije v ekonomiji. Nasplošno se to dogaja torej zato, ker je več brezposobnosti, ker je več prekernih delovnih mest in ker imamo manjše dele liberalnih delovnih mest, ker vidimo, da se delovni čas povečuje, ni pa potem povečanja zaslužkov. V večini trga dela pa se to povezuje tudi nižanjem zaslužka. Res je, da na nekaterih delih liberalnega trga dela, imamo naložbe, naprimer to, da bi izboljšali sposobnost ljudi, vse žensko usposabljanje in tako dalje, vendar pa, kot je bilo že rečeno, kar se tiče poročila, se to dogaja večinoma za visoko usposobljene zaposlene. Za srednje ali nizko usposobljene je to zelo težko, težko dobiti usposabljanje na delovnem mestu. V katerih primerih je to skoraj nemogoče in zelo težko je imeti tudi ustrezno usposabljanje za ljudi, ki so jih odpustili in sedaj skušajo ponovno vstopiti na trg dela, pa tudi za mlade, ki skušajo vstopati na trg dela prvič. Če se ogledamo številke, kar se tiče naložb, so zasebne in javne naložbe v izobraževanje in usposabljanje popolnoma kolabirale v Evropi. Torej smo resnično v nujnih razmerah, kar se tiče novih načinov za izboljšavo naložb pri veščinah na našem trgu dela. Ne tako, ni na ključe, da lahko vidite, da kljub dejstvu, da imamo milijone in milijone brezposobnih, imamo še vedno 1,2 milijona prostih delovnih mest na trgu dela v Evropi in ni možno obojega uskladiti. Zelo težko je doseči prenos med brezposobnimi in prostimi delovnimi mesti, ki obstajajo na trgu delovne sile. Mismatch the Torej, tukaj obstaja neravnovesje, ki ga je težko popraviti. In uh, to je tudi posledica nezadostnih eh, vlaganj v usposabljanje, izobraževanje in tako naprej. Priča smo tudi bistvenemu poslabšanju, ko gre za uh, fizično in varno delovno okolje. Uh, te teme zdaj ne bomo obravnaval, zato ker je slika zelo kompleksna. Uh, Mm, situacija je kompleksna tudi zaradi različnih pravnih okvirov, ki na tem področju obstajajo v različnih državah, pa tudi na evropski ravni. Eh, so razlike, nekaj pobud obstaja, ampak eh, situacija se še ni izboljšala. No, ko pridemo do socialnega okolja, tukaj eh, vidimo, da so se sistemi socialnega varstva počasi začeli razgrajevati in to je prispevalo tudi k bistvenemu poslabšanju na tem področju. Pomembno za socialne partnerje je, da priznajo to realnost, eh, da pa tudi ugotovijo, kaj lahko naredimo za to, da bomo to situacijo presegli, da bomo zapolnili vrzeli in rešili to neenako situacijo na trgu dela v Evropi. Mm, ta situacija se je poslabšala predvsem v zadnjih letih. No, preden prosimo javne institucije naj nekaj naredijo, mislim, da bi se morali najprej vprašati sami, kaj lahko mi storimo. Prepričani smo, da je najboljše urodje za reševanje teh problemov socialni dialog. Eh, kolektivna pogajanja so pomembna. Treba je delovati v sektorjih, na podjetjih, na terenu. Socialni partneri lahko veliko naredijo za izboljšanje te situacije. Je pa zelo pomembno tudi, da nam pomagate, da socialnim partnerjem pomagajo eh, javni organi za to, da eh, se bodo zagotovili ustrezni delovni pogoji in eh, kolektivna pogajanja. Trenutno okolje v večini držav eh, temu ni naklonjeno. Zmanjšujejo se tudi možnosti socialnih partnerjev za izboljšanje socialnega dialoga in pa poslovnih odnosov. Pomembno je, pa je tudi, da se oblikujejo prave javne politike, ki eh, bodo naslovile vsakega od sedmih problemov, eh, ki so bili izpostavljeni v poročilu. Mi kot sindikati mislimo, da je pred nami velika priložnost, imamo socialni stebr, stebr socialnih pravic in res je škoda, da Mišela Servosa danes eh, ni tukaj, kajti on bi lahko upisal, kaj bo Evropska komisija naredila ko gre za izvajanje eh, stebra socialnih pravic. Mislim, da eh, bi na ta način lahko zagotovili konkretne rešitve za obstoječe probleme. To bi bilo zelo zanimivo slišati. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Najprej moram povedati, da bi se vsak moral omejiti na 5 do 6 minut. da se bomo lahko držali našega urnika. Eh, morala sem to povedati eh, kot predsedujoča. Naslednja govornica je Renate Hornum Draus, ki je podpredsednica eh, v Business Europe, odbor za socialne zadeve. Hvala, upam, da mi boste dali enake možnosti kot mojemu kolegu. No, naj, najprej povem, da je ta anketa o delovnih pogojih v Evropi eden od tradicionalnih instrumentov in političnih instrumentov za analizo. Evropska fundacija se s tem ukvarja že kar nekaj časa. Eh, pozdravljeni, Mišel. Tukaj moramo upoštevati to, da gre za raziskavo, za anketo, gre torej za občutke zaposlenih in samo zaposlenih o njihovih delovnih pogojih. Torej za njihovo percepcijo gre in to je treba imeti v mislih, ko nadaljujemo našo razpravo. Percepcije so lahko zelo različne, odvisne so od o, kulture, od okolja in po, povedala bom primer e, za Luko če si pogledamo OECD in njihove raziskave in ugotovimo, eh, kateri je najboljši zdravstveni sistem glede na percepcijo ljudi po svetu, eh, vidimo, da je odgovor zelo presenetljiv. Ljudje so sami ocenjevali eh, svoje zdravstvene sisteme, sisteme. Evropejci so bili negativno nastrojeni proti svojemu zdravstvenemu sistemu, američani pa so svojega ocenili zelo dobro. Torej, ameriški sistem eh, zdravstva naj bi bil najboljši na svetu. Ta primer kaže, da je res veliko odvisno od eh, doživljanja eh, stvari, od kulture, od družbe in to je tudi treba upoštevati, ko obravnavamo to analizo. Imamo pa uh, zelo kontinuiran pristop. Uh, Eurofound uh, te raziskave izvaja že vrsto let na zelo sistematičen način in vidimo, da prihaja tudi do sprememb v percepciji. Uh, torej, spremembe obstajajo v tem, kako zaposleni in samozaposleni gledajo na svoje delovne pogoje. Šesta anketa o delovnih pogojih v Evropi, o kateri zdaj govorimo, kaže, da je prišlo do uh, izboljšav v tem, kako delavci gledajo na svoje delovne pogoje. In uh, veseli me, da to vidimo. Eh, Luka, ti si rekel, da se pogoji slabšajo, ampak tukaj pa vidimo, da ljudje na svoje delovne pogoje gledajo bolje kot pred leti. Bolj so zadovoljni z njimi. Naprimer, izpostavljenost fizičnemu tveganju. Tukaj so se podatki izboljšali, potem, ko gre za čas dela, so se podatki tudi izboljšali. Najbolj presenetljivo zame pa je bilo naslednje. Velika večina udeležencev, kar 85 odstotkov, jih je zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih eh, s svojimi delovnimi pogoji. To eh, najdemo na 105. strani. Odstotek se je tukaj povečal v primerjavi z raziskavo leta eh, 2000. Takrat je bil odstotek eh, torej 82 odstotkov in očitno je prišlo do izboljšav oziroma vsaj do eh, izboljšav v zaznavanju delovnih pogojev. 81 odstotkov zaposlenih pravi, da uh, imajo dobro ravnovesje med uh, delovnim in poklicnim življenjem. To najdemo na uh, 125. strani. Evropska socialna politika naj bi se odzivala na probleme, ki obstajajo. In v tem pogledu bi komisijo povabila, Mišel je že z nami, da razmisli o tem, da bi oblikovali eh, zelo celovit svežen o, o eh, ravnotežju med zasebnim in poklicnim življenjem. 81 odstotkov je uh, odgovorilo, da s tem nimajo težav. Rada pa bi povedala še naslednje. Enakost v zaposlovanju. To temo podjetja posamezno jemljajo zelo resno, prav tako socialni partnerji. Zavedamo se izzivov, ki so pred nami, tehnološki izzivi so to, potem izzivi izobraževanja in usposabljanja, organizacije dela, zdrave in varnosti pri delu in tako naprej. Imamo tudi demografske izzive in mislim, da bi morali biti ponosni na to, da mi socialni eh, partneri delamo na tem področju. Zdaj se pogajamo o aktivnem staranju. Eh, sveže na tem področju pripravljamo in želimo pomagati vsem evropskim državam eh, članicam da bi uredile to področje, da bi torej eh, bile oblikovane politike, ki bi zaposlenim eh, pomagale, da ostanejo na delovnem mestu dlje, če si tega želijo. Mm. V našem delovnem programu eh, obravnavamo tudi vidike digitalizacije in pa vpliv tega na kakovost življenja in dela. Vsi govorimo o digitalizaciji, ampak eh, zdaj moramo stvari analizirati, eh, tako da bomo ugotovili, kaj je relevantno za nas na evropski ravni, kaj je relevantno za eh, delovne pogoje, za življenje in tako naprej. Seminar bomo pripravili, to bo tekalo februarja in takrat bomo povezali socialne partnerje in z njimi govorili o teh temah kaj lahko rečem na splošno. Ta raziskava kaže, da se stvari pozitivno razvijajo, ko gre za delovne pogoje. E, Luka, e, rekli ste, da e, so se plače povečevale manj, torej realne plače so se povečevale počasneje kot pa produktivnost. Ampak pogledajmo na to drugače če želimo ustvarjati eh, dodatna delovna mesta, potem eh, se plače morajo zviševati počasneje kot produktivnost. V Nemčiji, na primer, eh, se to dogaja. Podjetja morajo povečati produktivnost, morajo se racionalizirati, ehm, če želijo zaposlovati več ljudi, če pa želijo povečati zaslužke, pa se produktivnost zmanjša oziroma je zaposlenih manj ljudi. To vemo iz ekonomije, namreč ne moremo imeti vsega hkrati. Tukaj gre za makroekonomski pojav, ki sam po sebi ni slab. Treba je analizirati tudi uh, to, kar se skriva v ozadju. Zato bi sama rekla naslednje. Uh, moramo si ogledati analize in pa eh, faktori, ki so v ozadju, tako da bomo lahko ugotovili, kako ustvarjati nova delovna mesta. Hvala. Thank you very much. Well... Hvala. No, eh, vi ste res socialni eh, partneri, eh, tako kot sem vas predstavila, vse čas se podrobno pogajate in pogovarjate o različnih temah in to kaže, da je socialni dialog zelo pomemben. In to kaže tudi na to, da je socialni dialog še vedno zelo eh, živ, zelo živahen. Gospod Servos eh, prihaja z eh, komisije, je generalni direktor na direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji. Vi bi morali začeti z uvodom, ampak eh, prepričana sem, da eh, lahko svoj uvod poveste tudi zdaj, ko gre za delovna mesta in kakovost delovnih mest. Slišali smo bolj negativen vidik, pa tudi nekaj komentarjev, ki prinašajo upanje. Mm, tako da, gospod Zervos, prosim vas za pet minut eh, vaše ocene. Upravičujem se, da sem pozen. Žal mi je, da sem zamudil eh, Lukovo predstavitev. Slišal pa sem Renato in lahko ugotovim, kje eh, obstajajo razlike med njima. Najprej naj povem, da mi je ta anketa, ta raziskava zelo všeč. Eh, Eh, še posebej letos, ker se zdaj ukvarjamo s stebrom socialnih pravic. Mislim, da je to zelo pomemben prispevek k našemu razmisleku o, o situaciji na področju dela v Evropi. Eh, ta anketa nam bo tudi pomagala pripravljati politične predloge. Nekaj eh, naukov sem sam potegnil iz te raziskave. Najprej mislim, da ni vse tako negativno, ni vse črno, nekaj izboljšav se je vendarle zgodilo plačano usposabljanje se je povečalo, izboljšalo se je med leti 2005 in 2015 in to kar bistveno. Mislim, da je to zelo pozitivno. Moram pa istočasno priznati tudi to, da se je narava nalog zelo e, e, zapletla, postala je veliko bolj kompleksna, kar za 50 odstotkov e, kompleksnih nalog zdaj upravljajo delavci 50 odstotkov več kot v preteklosti in to kaže tudi na razvoj dela. V letnem pregledu rasti, eh, ki ga je komisija sprejela včeraj, vidimo, da je bilo od leta 2013 ustvarjenih 8 milijonov novih delovnih mest. Eh, to je zelo impresivno, ampak realnost za to številko je naslednja. Eh, tukaj gre za naloge na različnih ravneh usposobljenosti kot prej. Eh, eh, dela z nizko usposobljenostjo so bila nadomeščena z, z deli, ki zahtevajo srednjo ali pa visoko usposobljenost. Zdaj se morajo ljudi prilagajati eh, zapletenejšim nalogam. Mislim, da je to pomemben zaključek. Potem drugi zaključek. Eh, pomembno je ravnovesje med eh, zasebnim in javnim eh, oziroma zasebnim in delovnim življenjem. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, temu pripisujejo zdaj večjo pozornost kot v preteklosti. To je tudi povezano z razvojem dela. Zdaj smo priča situacijam, ki so veliko bolj kompleksne. Ljudje kombinirajo različne zaposlitve, primarno zaposlitev kombinirajo še s kakšno sekundarno in to zahteva veliko prilagodljivost tako da profesionalno delo eh, usklajuješ z zasebnim življenjem. Za Evropo in za komisijo to pomeni, da si moramo te stvari ogledati in pripraviti predloge na teh področjih. Sam bi rekel, da je zelo jasno, da ta raziskava kaže tudi eh, eh, razvoj na področju vzorcev dela. Samo zaposleni, naprimer, Eh, so, eh, teh je vse več. Od leta 2013 je bilo ustvarjenih 8 milijonov novih delovnih mest. Veliko od teh je tudi samo zaposlenih. Tega ne moremo meriti, ker nimamo statističnih orodij za to. Eh, veliko je tudi svobodnih delavcev, potem najetih delavcev in tako naprej. Mislim, da moramo proučiti tudi posledice ljudi, ki so se znašli na takih delovnih mestih. Moramo pa pogledati tudi pravila, ki obstajajo za ta področja. Ali so pravila, ki obstajajo danes, eh, prilagojena tem novim situacijam? To je eno od ključnih vprašanj, ki si ga bomo zastavili in na katerega bomo tudi skušali odgovoriti v okviru stebra eh, socialnih pravic. Uh, Pa še ena stvar, ki je povezana s kakovostjo delovnih mest, e, to je vprašanje plač. Um, povečanje plač, e, tukaj gre seveda tudi za vprašanje konkurenčnosti. Zagotoviti je treba, da so plače v skladu z e, konkurenčnostjo, s konkurenco. Uh, Eh, povečaš eh, plače, potem ustvariš tudi domače povpraševanje in to spet prispeva k ustvarjanju delovnih mest. Linija, ki jo zastopa komisija, je, da potrebujemo razvoj na področju plač, ki sledi razvoju produktivnosti. Eh, to pa velja tako za zviševanje plač kot za zniževanje plač. In zato moramo imeti sisteme, kjer so vključeni socialni partnerji socialni partneri morajo biti vključeni, morajo tudi prevzeti odgovornost za eh, zviševanje plač. Na koncu pa bi spregovoril še o socialnem varstvu in zaščiti. Te nove zadeve, ki se pojavljajo, kažejo, da obstajajo asimetrije eh, glede zagotavljanja socialnega varstva eh, za samozaposlene in zaposlene. Tukaj obstajajo razlike, pa tudi uh, Eh, med kategorijami zaposlenih obstajajo razlike. Če želimo v prihodnje imeti več porožnosti glede tega, kako bo trg dela deloval, moramo istočasno, to poudarjam, istočasno zagotavljati tudi več varnosti, ko gre za socialno varstvo. In to je tudi ena od stvari, ki jih bomo eh, poudarjali eh, v stebru socialnih pravic. Hvala, Marita. Um, Hvala. Gospod Fowden bo zdaj dobil besedo. On je vodja enote za delovne pogoje pri Eurofoundu. Izvolite. Hvala. No, eh, deloma bi se odzval na to, kar je že bilo povedano, eh, deloma pa bi predstavil tudi nekaj novih vidikov strinjam se, da če si ogledamo rezultate te raziskave na splošno, eh, ti kažejo, da je več pozitivnih novic kot negativnih, več ljudi eh, govori o dobrih izkušnjah kot o slabih in mislim, da tega ne smemo zanemariti. Ampak kot je povedala tudi Anjes, nobeno delovno mesto ni popolno, obstajajo grozdi delovnih mest, ki so. Uh, v več razsežnostih slabe kakovosti in eh, s temi problemi se bo še treba ukvarjati. Zdaj, kratek odgovor na komentarje Renate. Nekaj v zvezi s percepcijami. No, eh, odvisno je od tega, kako gledate na eh, percepcije. Mi se obračamo predvsem na delavce. Oni so najboljši naslov, da nam predstavijo delovne pogoje. Nekaj vprašanje je, eh, kjer je prišlo do subjektivnih eh, odgovorov, ampak eh, kazalniki pa so, kar se le da, objektivni. In tudi vprašanja so, kar se le da, objektivna. Mi merimo stvari, za katere vemo, da so povezane z zdravjem in varnostjo pri delu in z drugimi vidiki, ki so pomembni za delavce. Nekaj je tudi subjektivnih vidikov, to je res, ampak eh, tukaj gre za več kot zgolj percepcije. Eh, mi smo skušali, kar se da dobro predstaviti, tudi realno stanje, bolje kot katerakoli druga anketa. No, še nekaj bi povedal na splošno. Razpravljali smo o različnih ravneh. Eh, socialni partnerji morajo biti vključeni, morajo sodelovati v razpravi, kajti to je na evropski ravni zelo pomembno. To smo slišali potem socialni steber, eh, lahko bi govorili tudi o nacionalnih politikah in zakonodajah, o eh, socialnem kolektivnem pogajanju. Mislim pa, da bi se morali usredotočiti tudi na lokalno raven in na podjetja in organizacijo. Eh, Številna podjetja prinašajo razlike, eh, predvsem na lokalni ravni. Eh, kako je podjetje organizirano, kako se organizira delo, potem dostop do usposabljanja, delovni čas in tako naprej. To so tisti odločilni dejavniki, ki vplivajo na kakovost delovnih mest. V ozadju te razprave je tudi, kako se te različne ravni povezujejo, kako vplivajo na delovanje socialnih eh, partnerjev in na njihovo sodelovanje z javnimi organi. Rad bi pa zdaj spregovoril še o nekaj specifičnih zadevah. Eh, prav vsi so govorili na tak ali drugačen način o tem in sicer gre za usposabljanje na evropski ravni obstaja velika zaskrbljenost, prav tako na nacionalni ravni, o eh, pomankanju usposobljenih delavcev oziroma o neskladnosti eh, sposobnosti in izobrazbe delavcev. Mislim, da obstaja to neskladje v obeh smereh. 14 odstotkov delavcev poroča o tem, da potrebuje dodatno usposabljanje. Eh, dvakrat toliko pa jih e, poroča tudi o tem, da imajo sposobnosti za zahtevnejša delovna mesta. E, veliko je tukaj potencijala, ki še ni izkoriščen. In če si ogledamo raven podjetij in organizacijo podjetij, je to odvisno tudi od e, organizacije samega dela in od dejavnosti na lokalni ravni. To je tisto ključno področje, ki bom, bi mu morali posvetiti več pozornosti. Potem še ena stvar, ki je bila tudi vključena v predstavitev. Prišlo je do napredka eh, na področju razlik med spoloma. Um, to je bilo predstavljeno v predstavitvi, ampak eh, še vedno ženske ponavadi vodijo manjše ekipe oziroma ekipe eh, drugih žensk, ne pa toliko mešane in večje ekipe. Eh, hudič se tukaj skriva v podrobnostih in to je vse treba upoštevati. Nekaj napredka je bilo, eh, ta je zmeren, eh, tudi dobre novice obstajajo v eh, tem poročilu, ampak ne smemo pa zanemariti vseh problemov, ki so tudi še pred nami. Hvala. Claude Roland bo zdaj spregovoril, on je član odbora za zaposlovanje v tem parlamentu. Hvala. No, govoril bi iz izkušenj, bil sem tudi sindikalni predstavnik, eh, eh, kar nekaj let sem se s tem ukvarjal in, eh, in to kar 40 let na tem področju zdaj tudi delam v parlamentu. V teh 40 letih sem bil priča številnim razlikam in spremembam kolektivno pogajanje, naprimer je včasih šlo predvsem za delovni čas, eh, pri tem je šlo za eh, plače in tako naprej. Danes so te problematike še vedno prisotne, ampak k temu so bile dodane še nove problematike. Eh, število vprašanj se je povečalo, več je zdaj teh plasti predvsem eh, se zdaj govori o kakovosti eh, delovnega življenja, pa tudi kakovosti življenja nasplošno. Eh, torej, na delavce se ne sme gledati kot na zaposlene posameznike, ki živijo samo za podjetje, ampak imajo poleg tega tudi svoje življenje. Na tem področju je prišlo do poslabšanja. Ljudje si želijo boljših pogojev za življenje potem usklajevanje eh, časa za zasebno življenje in eh, delovnega časa, to je tudi zelo pomembno vprašanje. Eh, rad bi se odzval na besede kolegice iz Business Europe. Ehm, veliko ljudi pravi, da ni, da ni problemov pri usklajevanju. Tudi v podjetjih, s katerimi sem jaz sodeloval, ni bilo teh problemov, kaj ti eh, delavci so sami eh, najti, morali najti rešitve za to. Pomagali so jim stari starši, imeli so varstvo za otroke in tako naprej. Ampak morali so se znajti sami. Potem imamo tudi eh, varnost pri delu. Prekarnost delovnih mest je tudi pomemben element, ta se povečuje. In tukaj je prišlo do razlik eh, pri kakovosti in pa pri prekarnosti eh, delovnih mest. Eh, in to izraža tudi poročilo. Sam sem sodeloval v razpravi, ki je govorila o drugi anketi, neki drugi raziskavi. Prišlo je do eh, odsotnosti delovnega mesta o tem je govorila ta anketa in to tudi kaže na uh, zadovoljstvo z delovnim mestom. Seveda se stvari razlikujejo glede na sektor, glede na brezposelnost uh, na določenem področju in tako naprej, ampak videl sem, da je šlo predvsem za tri dejavnike, ki so pomembni, ko gre za odsotnost eh, z delovnega mesta. Gre za priznavanje, uh, potem eh, smisel eh, dela in pa pomen kolektivnosti. Mislim, da so to tisti tri elementi, ki so v tem pogledu zelo pomembni. Eh, smisel dela. Kaj pravijo mladi zaposleni oziroma kaj pravijo mladi, ki iščejo delovno mesto? Pravijo, da si želijo dela, ki bi bilo koristno in to je tisti pomemben element. No, Eh, zadnji element pa je pomen dolge karijere. Bolj ko so ljudje stari, bolj ko se starajo, več je tega absentizma, torej odsotnosti iz delovnega mesta. To je uh, specifičen problem, ki ga je treba obravnavati. Uh, In uh, pomembno je tako za uh, podjetnike, za poslene, kot tudi za politike, da uh, pripravljajo politike in da ukrepajo s tem, da upoštevajo vse te različne elemente. Treba upoštevati tudi dejavnike stresa, uh, naprimer, če pride do nasilja na delovnem mestu, do nadlegovanja in tako naprej. Uh, poleg tega je usposabljanje zelo pomembno. Uh, Eh, potem priprava na spremembe. Podjetja se danes veliko hitreje spreminjajo in treba je tudi eh, vnaprej predvideti taka gibanja. To bo delavcem in zaposlenim, a ter tudi podjetnikom omogočalo boljše prilagajanje. Govorili smo tudi o večji prožnosti. Eh, svet je danes veliko bolj fleksibilen, vendar pa je treba profesionalno podelavcev tudi zaščititi sicer fleksibilnost nima nobenega smisla. Mislim, da mm, imamo danes na voljo orodja. Komisija je sprožila celo vrsto idej. Eh, Jean-Claude Juncker eh, je rekel, da želi komisija zagotoviti trojni socialni A. To je možno doseči eh, na področju socialnega stebra, na področju socialnega dialoga. Mm. Eh, danes v odboru Impel razpravljamo o eh, direktivi o napotenih delavcih. Eh, govorimo tudi o kancerogenih in mutagenih proizvodih. To je tudi pomembno izpostaviti. No, zdaj bom pa povzel prvi element, ki je zame pomemben, je kakovost in pa kvantiteta delovnega mesta, dinamizacija delovnih mest, potem Eh, preventiva in predvidevanje, pa tudi sodelovanje zaposlenih. Eh, tretji element, ki je zame pomemben, pa je socialni dialog znotraj podjetij, znotraj eh, celih branž, pa tudi na nacionalni in evropski ravni. Mislim, da komisija lahko pri tem pomaga. Imamo tudi ekonomsko-socialni odbor tukaj v bližini. Mislim, da se zdaj dogajajo stvari v svetu eh, dela. Veliko stvari se dogaja. Um, um, še eno raziskavo sem videl, ki tudi obravnava zanimivo dinamiko. Potem je treba razmisliti o uh, prihodnosti delovnih mest, o prihodnih delovnih mestih. O tem se govori tudi o mednarodni organizaciji za delo. V komisiji razpravljajo o tem. Torej, gre za res pomembna področja. Zdaj bom pa zaključil. Eh, Eurofund je danes z nami in eh, rad bi povedal, da ste ravno vi eh, tisto pomembno orodje, ki lahko pomaga tudi nam parlamentarcem. Mi se lahko opremo na vaše delo in naše delo tu v parlamentu ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli organizacij, kot je Eurofund. Thank you, Mr. Roland. Najlepša hvala. Kot ste dejali, res eh, potrebujemo vse te eh, podatke, zelo pomembni so. Zastaviti je potrebno vprašanje, ni nujno, da iščemo zgolj odgovore. Tako bomo dobili pregled situacije v eh, različnih državah, članicah eh, in videli bomo tudi, kakšne so možnosti. Sedaj pa dajem besedo Jorgiju Perinskemu, ki je ravno tako eh, poslanec v Evropskem parlamentu in pa član odbora za zaposlovanje, zastopa skupino S in D. Kot je dejal gospod Roland, ste si močno uh, prizadevali uh, na uh, različnih področjih in mogoče bi lahko kaj več povedali o tem. Panel, And, um... V veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj in da lahko prispevam k tej razpravi. Eh, kakšna priporočila lahko podamo? Iz eh, poročila je razvidno, da je splošen pregled o napredku eh, povezan z eh, sliko na pol polnega ali praznega kozarca. Slišali smo različne ocene tega eh, zapletenega vprašanja. Zagotovo je prišlo do določenega pozitivnega razvoja. Veliko pa je tudi zaskrbljenosti. Vse skupaj je povezano z razvojem kakovosti delovnih mest. Rad bi vas opozoril na eno ugotovitev. ki po mojem mnenju odseva končen rezultat, ki eh, kaže, ali je trend zadovoljen zadovoljiv ali ne. In to je povezano z sledečo ugotovitvijo, ki jo lahko najdete v svojih dosjejih. Odstotek delavcev, ki imajo občutek, da so dobro upravili svoje delo, se je zmanjšal iz 51 odstotkov v leta 2005 eh, na 45 odstotkov leta 2010 in na 40 odstotkov v letu 2015. Pet odstotkov zaposlenih nikoli nima tega občutka ali pa ga ima le redko. Mislim, Da je gospod Menendez Vales v svojem uvodu danes zjutraj povezal vprašanje kakovosti delovnih mest z eh, produktivnostjo. In eh, člani tega panela so ravno tako spregovorili o eh, tej temi z vidika plač, z vidika politike zaposlovanja. Če želimo okrepiti konkurenčnost in če želimo uspodboditi rast, Moramo storiti vse, kar lahko, da bi eh, ljudi zaposlili na čim bolj eh, produktiven način. Ta nadaljna razprava o eh, socialni zaščiti mora koristiti vsem. Veliko je informacij v eh, tem poročilu o različnih vidikih eh, politike zaposlovanja. In obstaja velik bazen eh, neproduktivne delovne sile in to lahko seveda ustrezno naslovimo z sprejemanjem političnih odločitev. Rad bi podprl vse tiste, ki so dejali, da se za, uh, za poslovanjem, uh, za kakovosti delovnih mest in tako naprej skrivajo številne podrobnosti. Gre uh, za uh, to, da se povečuje število uh, prekarnih delovnih mest. In vse to je povezano tudi z kakovostjo delovnih mest. In ta tema je povezana tudi z eh, povečanjem negotovosti. Kako se soočiti z tem izzivom digitalizacije? kako uh, spremeniti organizacijo dela. Potem pa so tukaj tudi uh, izzivi neenakosti, kajti uh, po Evropi lahko najdemo uh, zelo različna delovna mesta, uh, če jih ocenjujemo z vidika kakavosti. In ta neenakost nas tudi stane. In sicer v končnem rezultatu, v načinu zaposlovanja. Z naraščanjem neenakosti se pojavlja tudi eh, vedno več konfliktov. Marita je govorila tudi o nezaposlanih. Seveda bo obstajalo določeno prehodno obdobje, In zbrali bomo zanimive izkušnje. Ampak vprašanje neenakosti je vprašanje eh, sive ekonomije, vprašanje celotnega delovnega okolja, ki je vedno slabše. In to si zasluži določeno pozornost. Eh, potem eh, je zelo pomembno vprašanje v določenih državah eh, delo za uh, revne. Včeraj je eh, komisija predstavila strategijo, oziroma rezultate pri izvajanju strategije rasti in zelo pomembni so socialni vidiki evropskega semestra. Napetost se povečuje, ampak in to uh, moram deliti z vami. Tukaj je tudi resno vprašanje, s katerim se moramo uh, ukvarjati. Uh, obstajajo štiri ključna področja za delovanje na evropski ravni. In spet se vračamo k, z, k strukturnim reformam, k odgovorni davčni politiki, k paktu stabilnosti in rasti in uh, k krepitvi uh, prožnosti. vedno bolj sem prepričan, da je ta pogled, ki ga je predstavil gospod Servos, da si ogledamo pravila in jih spremenimo, eh, zelo pomemben. Eh, potrebno se je ogledati tudi negotovost, ki nastaja zaradi izvajanja pravil v tem trenutku zagotoviti moramo uh, večjo produktivnost in uh, večjo pravičnost. Hvala. That, uh... Najlepša hvala. Nekaj pojmov je bilo omenjenih tekom tega panela, ki bi jih rada izpostavila. In nekaj vprašanj imam v zvezi s tem. Gospod Rolan, vi ste omenili regijo. In jaz prihajam iz dela Evrope, kjer imamo veliko eh, tako imenovane stare industrije. Zanima me, ali vidite, da je prišlo do kakšnega napredka na regionalni ravni, ki bi ga lahko uporabili tudi druge v Evropi govorim o regionalnem problemu eh, z recimo jeklarsko industrijo. Lahko se pojavijo težave seveda z odločitvami, ki jih sprejmemo znotraj eh, Evropske unije, lahko pa se pojavijo težave tudi z naložbami in eh, tudi drugi problemi. Ali lahko spregovorite o tem? o možnih rešitvah za probleme. Predvsem, ko govorimo o regionalnih eh, pomankljivostih, ko gre za situacijo, v kateri imajo ljudje občutek, da nimajo prihodnosti. Recimo v določeni regiji, kjer eh, se v nek industrijski sektor ne vlaga in uh, niso bili sprejeti nobeni ukrepi, da bi zagotovili upanje uh, za državljane. Mogoče bi lahko kaj povedali o tem. No, več elementov je pri tem vprašanju. Najprej gre za izkušnje. Eh, prej sem navedel primer podjetja, v katerem je prišlo do prestrukturiranja Eh, in šlo je za podjetje eh, na jugu Belgije. In edino veliko podjetje v tej provinciji Luksemburg eh, je bilo zaprto od danes na jutri in to nam je uspelo in sicer zahvaljujoč Evropskemu skladu in zahvaljujoč eh, mobilizaciji vseh deležnikov eh, na terenu. In to mislim, da je zelo pomembno v takšnih eh, primerih. In tukaj govorim tako o delodajalcih kot o sindikatih in tako naprej. Na ta način smo lahko rešili to situacijo. Govorimo o obmejnem območju. Eh, kajti potem eh, je eh, sledilo prestrukturiranje na francoski strani. In ustvarili smo več delovnih mest, kot jih je bilo izgubljenih. In to je velik dosežek. Ampak, in ta ampak je zelo pomemben, tisti, ki so dobili delovno mesto potem kasneje, so bili otroci tistih, ki so bili odpuščeni. Kajti ta, to je zelo dolg postopek. Eh, ti si veliko delal na tem eh, podreč, področju. Eh, zelo pomembno je preprečevanje, predvidevanje prestrukturiranja. Jaz živim v regiji Šalerua in tam je ravno tako prišlo do zaprtja podjetja in Šalerua se je moral soočiti z velikimi težavami, eh, zaprto je bilo metalurško podjetje ehm, eh, in potem je prišlo eh, do eh, spostavitve podjetja Caterpillar, ki eh, sedaj zapira svoja vrata, kot vsi veste. Eh, to je zelo težko za regijo, ki doživlja eh, šok za šokom, potem pa je tukaj tudi uh, kulturni problem. Uh, ljudje vidijo vse črno. In zaradi tega moramo zagotoviti novo dinamiko za to regijo. E, za veliko generacij e, upanja ni, ampak e, imamo ustrezno instrumente in potrebno je mobilizirati vse deležnike v tej regiji. To je zelo pomembno. Eh, tukaj govorimo o gospodarski zbornici, o sindikatih in tako naprej. Na ta način eh, lahko eh, ponovno vzpostavimo okolje, v katerem bodo ljudje ponosni in bodo imeli upanje. Kar pa zadeva prestrukturiranje, potrebne so zadostne spremembe in v moji regiji smo skupaj z socialnimi partnerji vzpostavili organizacijo za spremembe. Kaj to pomeni? To pomeni, eh, da organiziramo spremljanje eh, zaposlenih eh, delavcev, torej drugi zaposleni v podjetjih jim pomagajo, jih spremljajo, jih usmerjajo, tako da najprej ocenijo svoje sposobnosti, se nadalje izobražujejo in tako naprej. In to pozitivno vpliva eh, na ponovno zaposlitev. Najlepša hvala. Vi, gospod eh, Pirinski, pa ste eh, govorili o neprijavljenem delu. Skušali ste najti rešitve za neprijavljeno delo in sicer ste se s tem ukvarjali mesece lansko leto ali nam lahko poveste, eh, kaj eh, lahko storimo, da bi bilo eh, neprijavljenega dela čim manj. Kaj je pravzaprav to neprijavljeno delo sploh zajema? No, mogoče bi lahko vse skupaj poenostavil in začel na koncu. In Vzpostavljena je bila platforma eh, marca letos, takrat je bila sprejeta odločitev in sicer je ta platforma namenjena spopadanju z eh, delom eh, na črno. To pomeni, da želimo preprečiti to neprijavljeno delo oziroma ga spremeniti. In platformo sestavljajo visoki predstavniki eh, držav članic, eh, pa tudi eh, predstavniki socialnih partnerjev na evropski ravni. Oni so člani platforme, vendar nimajo uh, volilne pravice. Rad bi vas opozoril na rezultate uh, druge seje te platforme, ki je potekala oktobra letos. In takrat je bil sprejet delovni program Eh, ki ga je predlagala Evropska komisija. To eh, je zelo eh, napreden in podroben delovni program, ki se veže na boljše razumevanje neprijavljenega dela, gre za zbiranje podatkov in pa za pripravo priporočil, kajti to je mandat te platforme. Eh, ne se upravičujem, gre za zaključke, ne za priporočila. In eh, rad bi povdaril, da bi bilo. To mogoče eh, tudi brez eh, prispevka eh, Fundacije eh, za izboljšanje življenskih in delovnih pogojev, eh, ampak eh, v tem primeru bi bil napredek eh, veliko manjši. Rad bi se zahvalil tudi eh, za prispevek Evropske komisije, predvsem pa gospoda Servosa, kajti eh, glede na povratne informacije, ki sem jih dobil eh, strani sindikatov in podjetij, sem slišal, da so bili zelo navdušeni nad zelo proaktivnim pristopom Evropske komisije. Marita je omenila uh, neprijavljeno delo in uh, to uh, je bila ena izmed temeljnih tem tako v parlamentu, kakor tudi v uh, trialogu. In uh, definicija, ki jo uporablja Evropska komisija uh, iz sredine 90-ih, pravi, da neprijavljeno delo ni nezakonito delo, vendar pa ni ustrezno prijavljeno. potrebno je upoštevati delovno zakonodajo, davčno zakonodajo in pa socialno varnost. Neprijavljeno delo. Je izjemno zapletena tema. Veliko je sivih območij in veliko je neplačanega dela za določen čas in tako naprej. Vse skupaj je povezano z enakopravnostjo, eh, o tem smo danes dopoledno govorili in eh, ne želim vam vzeti preveč časa. Mislim, da sedaj vemo malo več o tem, kaj pomeni neprijavljeno delo. Sedaj pa eh, bi eh, rada predstavila eh, gospoda Garnjeja, ki je nacionalni sekretar v konfed delovni konfederaciji v Franciji in gospod Nerhinen je svetovalec na Ministrstvu za gospodarske zadeve in zaposlovanje na Finskem. Gospod Garnje, če začnem z vami. Ali lahko predstavite okvirni sporazum, ki ste ga izpogajali z socialnimi partnerji eh, na področju kakovosti eh, dela in eh, enakosti spolov. Ali ta sporazum deluje, kaj se lahko iz tega sporazuma naučimo je eh, težko izvajati ta sporazum, ga je težko uresničiti. Bi to eh, priporočali eh, tudi sindikatom v drugih državah članicah. Beseda je vaša. Merci. Je ne sais pas si je serai capable de répondre à toutes ces questions. En... Ne vem, eh, če bom lahko odgovoril na vse to v eh, nekaj minutah. Eh, gre za kakovost življenja pri delu. Da bi lahko to razložili, bi se morali vrniti v 80-ta leta, v 90-ta leta, ko smo govorili o življenskih pogojih. Tukaj gre za materialne, fizične pogoje, eh, recimo eh, tudi eh, za delo v času vročinskega vala, za držo in tako naprej. Potem gre za priznavanje, da eh, lahko eh, določeni delovni pogoji vplivajo na življenje eh, delavcev in na njihovo zdravje. In na ta način se je razvil tudi nov način menedžmenta, poleg tega pa so se pojavili novi izzivi in vedno večjo vlogo igra tudi eh, digitalna tehnologija. Dan danes se srečujemo z diskriminacijo, z stresom in tako naprej. In zato potrebujemo sporozum na nacionalni ravni, potrebujemo nacionalni zakon in zato potrebujemo tudi pogajanja v eh, podjetjih. In potem nastane lazanja, ki jo je upisal že gospod eh, Roland vse skupaj je pomešano, eh, odgovornosti se mešajo, mešajo se posamezna eh, področja eh, in to se potem izraža tudi v delovnih pogojih. V preteklosti je bil sprejet zakon o dobrem počutju in zdravju pri delu in to bo pomagalo pri pripravi nacionalnega sporazuma. Ta sporazum je bil podpisal junija 2013 govori o dveh točkah, o kakovosti eh, dela in pa o uspešnosti podjetij. Delavec, ki upravlja kakovostno eh, delo, eh, je tudi uspešnejši. To je potrebno upoštevati tudi v socialnem dialogu in pri upravljanju podjetij. Ta sporazum predlaga podjetjem, da poskusijo vzpostaviti eh, nov odnos eh, z eh, delavci. Gre za zagotavljanje možnosti izražanja za delavce, za vzpostavitev posrednikov, za obravnavo organizacije dela v celoti, pa tudi za združevanje poklicnega in družinskega življenja. Ko govorimo o združevanju poklicnega in družinskega življenja, je potrebno povdariti, da je to tema, ki jo bo potrebno eh, podrobno eh, obravnavati. Če si ogledamo eh, barometer kakovosti dela, lahko vidimo, da eh, so pričakovanja zaposlenih, eh, kar eh, zadeva usklajenost poklicnega družinskega življenja, zelo velika. To je sedaj tretja najpomembnejša točka za zaposlene. Poleg tega pa je v tem sporazumu tudi vprašanje poklicne enakosti na delovnem mestu. Eh, to je povezano tudi z eh, zakonom, ki bil sprejet že v preteklosti, eh, recimo v zvezi z porodniškim dopustom in z vzpodbujanjem tako imenovanega očetovskega dopusta. In niso našteti niso naštete vse točke, pri katerih bi lahko prišlo do težav, do diskriminacije v podjetjih. Nismo želeli pripraviti izčrpnega seznama tem, ki bi jih bilo potrebno obravnavati, ampak eh, smo ubrali raje sistemski pristop, eh, ki eh, govori o podjetjih, o pogajanjih in o časovnici pogajanj, ki, jih določa zakon, ki jo določa zakon sistemski pristop eh, temelji na socialnem dialogu in pa na diagnostiki eh, podjetij. Potrebno pa je seveda upoštevati tudi eh, realno situacijo, potrebno je najti prave odgovore, čudežev ne moremo pričakovati, seveda pa ta tema tudi ne more biti tabu. To bo postopek, ki bo kar nekaj časa trajal gre za mogoče največji kulturni eh, šok eh, na eh, nacionalni stra, ravni je potrebno poskrbeti za ustrezne instrumente za spremljanje uh, uspešnosti podjetij. Uh, rekli ste, ali uh, ta pristop deluje, uh, odgovor je zapleten. Uh, imamo tako pozitivne, kakor tudi negativne rezultate. Trenutno je brezposelnost eh, izjemno eh, visoka, mm, težko je uspodbujati enakopravno delo v nekem podjetju, ki odpušča delavce oziroma ki je prisiljeno odpuščati delavce. In eh, sindikati, administracija in inštitucije bi si morali prizadevati pri izvajanju eh, tega eh, sporazuma. Potem kakovost življenja pri delu, to je postala tržna niša za svetovalce v podjetjih. Ti svetovalci ne predlagajo zmeraj realističnih predlogov, ampak uh, se raje osredotočajo na stereotipni pristop. Tukaj gre recimo za spodbujanje zdrave prehrane in tako naprej. Nič nimam proti temu, ampak eh, obstaja tveganje, da se bodo podjetja osredotočila na postranske zadeve in ne na delo kot takšno. Naslednji eh, zelo pomemben eh, izziv eh, je uspodbujanje dobrega počutja pri delu. V velikih podjetjih se ta projekt v veliko večji meri izvaja kot pa v malih podjetjih in skrbi nas, da bi nastal občutek, da je eh, ta sporazum namenjen eh, zgolj velikim podjetjem. Vendar pa eh, ni vse tako zelo negativno, obstajajo tudi pozitivne točke. To je postal strateški projekt na nacionalni ravni, recimo nov zakon o socialnem dialogu, uh, upošteva uh, ta sporazum. Uh, potem sta tukaj dva uh, stebra uh, nacionalnega zdravstvenega zavarovanja za obdobje do leta 2021. Gre za zdravje pri delu, za dobro počutje pri delu. In eden izmed stebrov je torej danes kakovost življenja pri delu. Eh, pravičujem se statistikom, če bom eh, sedaj zadeve nekoliko preveč eh, poenostavil. Nobenega podjetja ni, ki bi uporabilo ta nov pristop, pa bi nazadovalo. In to je mogoče lahko kazalnik uspešnosti. Lahko bi navedel različne primere. V določenih podjetjih je ta sporazum spremljal prestrukturiranje ljudje, ki zapuščajo podjetje, ki so odpuščeni. Eh, sodelujejo z eh, tistimi, ki obdržuje delovno mesto in vprašanje, kako to vpliva na podjetje. podjetja. Potem uh, uh, so bili uh, spremenjeni uh, je bil spremenjen sistem javnega uh, prometa, zato da bi eh, bolje odgovorili na potrebe eh, delavcev, um, da bi poskrbili za boljšo povezavo družinskega in poklicnega uh, življenja. Uh, potem uh, podjetje v avtomobilski industriji je prisluhnilo uh, zaposlenim uh, in pa uh, njihovim skrbem in v 90 odstotkih so odgovore našli zaposleni sami, kar je pomembno povdariti. Lahko bi naštev še več eh, primerov, eh, vendar pa bi rad eh, povdaril preusem, da gre za izboljšanje vsakdanjega življenja, gre za iskanje dolgoročnih rešitev v avtomobilski industriji eh, potekajo eh, pogajanja že na drugi eh, stopnji. Ehm, izvaja se eksperiment na dveh mestih in sicer kako posplošiti proizvodnjo povsod. Ehm, ugotovljeno je bilo, da to sicer deluje, ampak da ni nobenih pravih prednosti ali uh, ima smisel uh, sprejeti takšen sporazum. Uh, ja, uh, seveda, to je nekaj novega, zato uh, je veliko uh, tudi upiranja. Ampak mislim, uh, da so trije uh, predpogoji, ki jih je potrebno upoštevati. Uh, v prvi vrsti uh, morajo ta postopek voditi. Uh, menedžerji eh, podjetij, potrebno je upoštevati eh, seveda tudi zaposlene in eh, spoštovati je potrebno njihovo mnenje in potrebno je poiskati ustrezen odgovor. V nekem podjetju je menedžer, gre za podjetje, ki proizvaja pneumatike, je eh, torej menedžer, ko je videl barometer zadovoljstva v svojem podjetju, spremenil celoten eh, menedžment. Dejal je, če bomo tako nadaljevali, se bomo nekega dne znašli v velikih težavah. Sedaj razmišljajo o drugačni organizaciji dela, o bolj vključajoči organizaciji dela. Eh, pri eh, spremljanju naših ekip ustrajamo pri dvojem, da se je potrebno izpogajati o metodi in pa o eh, sredstvih za pripravo diagnostike. Kaj ti obstaja veliko tveganje, da nas vodijo le trenutne nujne potrebe. Treba pa je poskrbeti tudi za dolgoročno vizijo. In še tretja točka, potrebno je vzpostaviti ozračje zaupanja med eh, vsemi zaposlenimi v eh, podjetju. Diagnostiko eh, je potrebno izvesti z pomočjo mnenja delavcev. Potem so tukaj pomemben faktor tudi eh, človeški veri in pa eh, sindikati. Eh, njihova udeležba je nujno potrebna. Veliko sindikatov se zauzema za izvajanje tega sporazuma. Pravica svobodnega izražanja zaposlenih pogosto ni visoko na dnevnem redu, dokler se ne pojavijo težave. No in v zaključek naj navedem še en primer ne bom eh, govoril z gotovostjo na vprašanje, eh, ki ste ga zastavili. Že zelo dolgo vemo, da evropski, evropskega socialnega modela ne moremo usiljevati drugim. Eh, navedel sem primer avtomobilske industrije in to avtomobilsko podjetje razmišlja o uh, generalizaciji proizvodnje tudi v Evropi, predvsem pa na svetovni ravni. Pri tem je potrebno upoštevati seveda lokalno zakonodajo in e, lokalno kulturo. Naš model e, je zastavljen tako, eh, da se e, lahko prilagodi različnim situacijam. vprašanje dela, eh, delovnih pogojev mora biti v osrčju socialnega dialoga. To je še prav posebej težavno v eh, današnjem ozračju eh, populizma. Delo je zelo pomembno, priznanje za vsakega posameznika prispeva k socialni koheziji. In uh, to je seveda pomembno v tem uh, času socialne krize, s katerim se uh, soočamo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Nerinen, Finska, si je zadala cilj, da bo postala najboljša država v EU do leta 2020, kar se tiče delovnega življenja. To je torej zelo, zelo dober cilj. Zanimivo bo prisluhniti temu. Povejte nam vse o tem, sistem deluje, kaj se lahko naučite, kaj lahko prenesete na nas. Bi to lahko bila izkušnja tudi, izkušnja tudi za druge države članice? Prosim. Hvala lepa. Da. Kot veste, smo precej skromni na finskem. eden glavnih razlogov, zakaj bi naj postali najboljša država, je tudi anketa o delovnem življenju, tako da bomo lahko torej izbirali podatke in bomo lahko potem spremljali naše dosežke. Naj začnem s citatom gospe Pirjon, zelo dobro predstavitev danes do podne. Upam, da bo moj govor ne preveč visoko leteč, da bo kratko tekel in ne bo preslave kakovosti, čeprav sem malo pred, pod pritiskom, pred kosilom. Torej, najprej vsebina mojega govora je troja prvič. Najprej pozitivno povratno informacijo glede Eurofounda, potem bom opisal finski primer, ta projekt. in upam, da bom uspel izpostaviti pomen razvoja politik za trg dela in koristnost dobrih in primerljivih podatkov. Veliko teh tem je že bilo omenjenih v prvem omizju, to je torej moj odziv tudi na omizje. Prav. Finski primer. to je projekt glede strategije iz leta 2012, glede razvoja delovnega življenja do leta 2020. To so sprejele prejšnje politične stranke. To pa sedaj nadaljujemo, je nekakšen skupen projekt, skupna obveza vseh pomembnih akterjev na finskem. Kot je predsedujoča dejala, imamo ambiciozni cilj, vendar pa edinstvenost tega projekta je, da imamo široko zasnovan projekt mreženja. Tukaj združujemo vse akterje, različne ministerstva, organizacije zaposlenih, zaposlovalcev, raziskovalne institucije, pa tudi nekatera velika podjetja. Kako deluje? Omrežje je platforma za razširjanje informacij, razširjanje informacij naprimer glede možnosti financiranja, glede tega, kaj bi na delovnem mestu potrebovali. Naprimer, nekaj teh možnosti lahko omenim. Imamo TEKES, naša agencija za financiranje, za inovacijo. Tukaj lahko dobimo sredstva, lahko razširjamo informacije sredstva za ta projekt. Imamo potem tudi predvsej regionalnih centrov za zaposlovanje, ki so vključeni v ta projekt. Prav tako pa imamo sredstva iz Evropskega socialnega sklada za ta cilj. Nacionalno in regionalno. Ključne zadeve naše finske zgodbe, morda nekakšne ideološke misli. Do leta 2020 tega omrežja je, da bi delovno mesto razvila svojo prakso znotraj svojega konteksta, kot je naprimer David Foden že dejal. In tudi kar nekakrat danes na tej konferenci smo že slišali, vidimo, da je blagostanje na delovno mesto in produktivnost je lahko pripravljena. To je lahko nekaj, kar gre usporedno. To je morda prvi odgovor na vprašanje predsedoče, zakaj torej to počnemo, tako da bi tudi organizacije zaposlovalcev bile zainteresirane za ta projekt. Moramo torej povečati produktivnost. To pa moramo storiti tako, da bo blagostanje delavcev, zaposlenih se torej tudi povečovala. Tako da bomo potem v, v eh, razmerah, ko bomo vsi samo pridobili, kar se tiče povezav s to našo raziskavo, tukaj torej spremljamo strategijo za blagostanje na delovnem mestu, to bo potem spremljalo tudi s podatki, ki jih je proizvedel Eurofound, delovni pogoji, pa tudi nacionalni cilji bodo pomembni. Z tega vidika seveda pa nas zanimajo nacionalni podatki in njihova primerjava po državah članicah. Vemo, da so popečne podatki zelo raznoliki po EU. tako na nacionalni, regionalni, pa tudi sektorski ravni. Imamo tudi seveda poklicne razlike. To je nekaj, kar moramo vedeti in upoštevati. Tako da bom podal nekaj primerov ankete o evropskih delovnih pogojih. Naprimer, če se ogledamo kazalnike, imeli smo kazalnik kakovosti upravljanja. Evropa je poprečno pri 73 evropske države, tukaj imamo pa velike razlike. Med 68 eh, in 83 Finska ima 74, to je točka nad poprečjem EU. To pa tudi pomeni istočasno, da je nekaj držav pred nami, tako da moramo to analizirati, poskušati jih dohiteti in skušati storiti kaj še bolje. Potem pa, če si pogledamo kazalnike glede intenzitete dela in delovnega časa. Tukaj je nekaj manjših sprememb, vendar pa mislim, da smo na enaki ravni, trend je enak. Če se ogledamo preče Evropske unije. Kot smo pa že slišali, pa obstajajo velike razlike pri različnih poklicih v različnih sektorjih. Torej, tema te konference sprememba delovnih pogojev je zanimiva. Če si pogledamo to končno poročilo in če si pogledamo bolj poglobljeno te podatke, potem mislim, da se lahko zastavimo nekaj vprašanj. Ali se pogoji na delovnem mestu spreminjajo in če da, kako se to vidi v različnih kulturah ali se, se skupaj razvija tako, kot bi se moralo. Kaj skušam torej povedati? Ali se prilagajamo dovolj na spremembe, ali pa bi podarek moral biti še bolj pri predvidevanju sprememb. Sklepne pripombe. Štiri imam. Prvič. Delovni pogoji, po moje, igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju organizacijske kulture. Drugič, ko si tolmačimo rezultate šeste raziskave o pogojih za delo, moramo upoštevati različne države, različne organizacije, kontekste, pa tudi njihove kulture. Tretjič, seveda še vedno obstaja manevrski prostor za izboljšave, za prakse na delovnem mestu istočasno pa moramo povečati produktivnost in blagostanje. Začetna točka pa bi vedno morale biti potrebe podjetja, ko razvijamo te prakse. Četrtič. Povezano s tem, mislim, da lahko dosežemo še bolj trajnostno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, če bomo izboljšali pogoje. Mislim, da moramo imeti visoke ravni in to mora ostati visoko na dnevnem redu politike v EU tudi v prihodnje. Če želi kdo zastaviti vprašanje našim strokovnjakom, prosim, storite to sedaj. Mislim, da imamo nekaj minut tudi za to. prosim, prosim. Vi tukaj, vijoličasta gospa. Question. Hvala lepa. Dve vprašanje. Najprej za Evropsko komisijo. Pozdravljeni. Glede na še vedno visoke brezposobnosti, na primer v Španiji, prihajam iz Španije, sem Elizabet, se sprašujem, kontekstu socialnega stebra. Govorimo o politikah dejavnega, aktivnega trga dela in potem tudi tranzicija šolanja, prehodov za poslovanje. V Španiji 64 odstotkov delovnih mest bi naj bilo nizkokakovostnih torej pod pritiskom, slaba kakovost ali manualnih. Kakšna so pričakovanja, glede na to, da se osredotočamo na politike aktivnega trga dela, da bodo ljudje se lahko premikali od zaposlitve do zaposlitve, izboljševali zaposlitev. Potem pa še eno vprašanje za socialne partnerje. Če se navežem na politično sporočilo, predsedujoče na začetku. Nekako, da moramo torej premisliti o sebi in o ZDA, kaj se je zgodilo prejšnji teden. Tukaj vidim, da obstajajo velikanske razlike. Eden od grafov pravzaprav pravi, da je več kot 50 odstotkov delovnih mest slabih. Kaj je storiti glede tega? Kaj sindikati in socialni partnerji počnejo glede tega? kaj lahko storite, da bi, izma, da bi zmanjšali te razlike na trgu dela v Evropi? Hvala lepa, gospod Servos. Servos, morda vi lahko začnete odgovarjati. Eh. Hvala lepa. Najprej, če smem izkoristiti to priložnost in še enkrat izpostaviti raziskavo o letni rasti, ki jo je izpostavil tudi gospod Pirinski. Naj bom nekoliko pozitiven mislim, da to ni vedno tako, da imamo sedaj prvič v dolgem času pozitivne, pozitivne sporočila glede brezposobnosti. Stopna je upadla na 8,5 odstotka septembra 2016. To je precej pozitiven razvoj dogodkov, to je najnižja raven od leta 2009, torej od izbruha krize. Ne pravim, da je vse idealno, vendar pa to je izboljšava, ki na pozitiven način zadeva vse države članice. Po drugi strani pa imate prav. Delovna mesta, ki so ponujena, niso vedno najviše kakovosti. Vidimo pa nekaj trendov, ki so tudi pozitivni glede tega. Prva delovna mesta, ki so ponujena, so pogosto kratkoročna, začasna, ne dobro plačana. Sedaj pa lahko tudi vidimo že pojavljanje bolj kakovostnih delovnih mest zaposlitev za daljši delovni čas. Težava pri teh bolj rednih ponudbah pa je tudi, da se ponujajo delovna mesta za bolj visoko kakovostno usposobljene ljudi. In to je to, aktivirati je potrebno usposabljanje in tako naprej. To je eno od področji, kjer pričakujemo veliko prizadevanj strani držav članic. To, da nimamo pravih veščin za prava delovna mesta, nas bo pestilo še dolgo, če se tega ne bomo lotili. Konkretni primer, ki se mi zdi nekoliko zanimiv. V Španiji imate odlične šole, proizvajate veliko medicinskih sester vsako leto. Imajo pa velike težave pri iskanju delovnih mest v Španiji. Potem pridejo k nam, Francijo, kjer je premalo medicinskih sester. Vendar pa to na nek način ni logično. Španija nosi strošek izobraževanje teh medicinskih sester, moja država pa pobira sadove. To je paradoks. Torej, to sem želel ponazoriti, da je potrebno uskladiti delovna mesta, ponudbo delovnih mest in usposabljanje veščine. Hvala lepa, gospod Vizentini. Dajmo malo menjati. Prav. Bo pa dobila besedo gospa Hornog Draus, predstavnica Business Europe. Hvala. Najprej hiter odziv na to, kar ste dejali. Tako vprašanje je seveda resnično, vendar pa je to še bolj opaziti v novejših državah članicah. To je eno od vprašanj. Imajo odlične inženire, zdravnike, odlične univerze, ki pa potem zapustijo države in odidejo drugam. To je dejansko velik izziv za skupni trg, in za sprejemanje načela prostega pretoka delavcev. Tega se moramo lotiti na evropski ravni. Kako ravnati s to neusklajenostjo? Potem pa razlike na trgu dela. Ne vem točno, o kakšnih razlikah govorite. Imamo naprimer velikansko poklicno razlikovanje po državah članicah, ko ženske spremajo administrativno delo, moški pa v industriji. Ali govorite o razlikah? Kakšne razlike torej? To je nova segregacija pri teh visokoletečih delovnih mestih, gladko tekočih in potem tistih niže, niže kakovosti. Če seštejemo odstotke, ki so jih podali v Eurofound, lahko vidimo, da več kot polovica delovnih mest lahko označenih kot ne prav privlačnih, ne zelo dobrih. Pod pritiskom nizkokakovostna, brez perspektive. Če si pogledamo torej ja, rezultate te ankete, se zdi, da je pravzaprav polovica delovnih mest v Evropi slabših delovnih mest. Mislim, da si bomo morali pogledati podatke in interpretacijo. Mislim, da se ne strinjam s to vašo interpretacijo. Mišel, mislim, da ste omenili tipe zaposlitvenih pogodb. Naprimer, v Nemčiji je veliko dolgoročno brezposlenih našlo pot nazaj na trg dela, stabilno zaposlitev prek agencij, prek dela pri agencijah. To je vedno označeno kot prekerno, težavno delovno mesto, vendar pa pod nemško zakonodajo je to najmanj prekerno, ker morate imeti odprto pogodbo z agencijo, to je zaposlovalec. Torej, potrebno je biti specifičen, bolj podroben. Potem pa druga stvar. Kaj pa perspektiva pomeni? Ne morejo vsi postati vrhunski menedžerji, vrhunski inženirji. Toliko in toliko delovnih mest na vrhu pač je in večina zved nas tega nikoli ne bo dosegla. Istočasno pa imamo tudi vprašanja kvalifikacij, zmogljivosti se usposobiti, ne pozabimo. Nimamo vsi enakega potencijala. in veščin. In to smo videli zaradi te neusklajenosti. Imamo veliko delovnih mest za inženirje IT in tako dalje. Ne moremo fizičnega delavca kar v enem letu prešolati v strokovnjaka za IT. To ni tako enostavno. Veliko stvari se da narediti, ne pa vsega. Dela je veliko, takega dela, ki ni prijetno. Če si pogledamo zgodovinsko fizično delo, fizično delo proizvajanja proizvodov je veliko bolj naporno, penible, kot bi rekli francozi. Stroji se nam je uspelo rešiti, nam je uspelo to odpraviti. Sedaj pa seveda vprašanje za delavce, kaj je smisel mojega dela, ko 8 ur stojim za trakom kaj počnem, kaj je smisel mojega dela. In to je že pred 15 leti Korozija značaja opisal eno od strokovnjakov na tem področju. To je torej vprašanje, ki je pomembno. On je opisal primer pekarn. Peki so dobili poklice bolezni, ker požirajo moko. In imajo pljučne bolezni. Primer, takrat, ko so se avtomatizirali, peki so prej mesili, pripravljali kruh, sami tvegani, potem pa so samo še pritisnili na gumb in je naprava to storila. Zgubili pa so nadzor nad tem in so izgubili smisel. Njihovo delo ni bilo več smiselno. Torej, potrebno je biti pazljiv, ko osebno ocenjujete, kaj počnete. Tudi sama sem veliko krat frustrirana, ker vaš čas tipkam na računalnik in ne pišem več lasnoročno. Čeprav mi je to bilo všeč, ko sem bila mlada. Torej, delo se spreminja. Po eni strani ni več toliko fizičnega dela, po drugi strani pa se seveda sprašujemo o smislu svojega dela. To lahko vodi do drugačne ocene vašega dela. Kaj želim povedati? veliko kompleksnih razvojev dogodkov je in z digitalizacijo bo tega še več. Ko bomo izgubili nadzor na tem, kar se dogaja samo v vozeči avtomobili in tako dalje. Vprašanje pa je, ali si tega želimo, to je politično-družbeno vprašanje. Kako želimo to oblikovati? Gotovo pa izzivi obstajajo. Poskušati odstraniti naporno delo in ohraniti, ustvariti delo za ljudi, ki bo boljše in bo smiselno za njih. Potem pa obstaja tudi ekonomska potreba, določena dela je pač potrebno upravljati, se jih ne da znebiti. Bodo samo migranti upravljali umazano delo, ki je tega ne vidimo. Poglejte si industrijo reciklaže. Jaz se prečujem, strast, prav, prav čustveno sem glede tega. In če si potem pogledamo, kako pod strašnimi pogoji razgrajujemo ladje, tudi računalnike v Jugoshodni Aziji, to ni lepo, ampak tega ne vidimo. Vidimo samo reciklirane, reciklirane proizvode. Biti moramo nekoliko bolj realistični torej, pri tem, kako zaznavamo delo, ki ga počnemo. To je resnično kompleksno vprašanje, ne moremo pa se tega lotiti kar na podlagi ene raziskave, ali posploševanja. Potrebno je iti v podrobnosti. Hvala lepa. Gospod Vizentini. Hvala lepa za ta primer. To je dober primer za to, da opišemo, kaj pomeni ustvarjanje delovnih mest v Evropi. To je rezultat Brexita. Če si pogledamo glasove ljudi na referendumu, lahko vidimo, da so regije, kjer je Brexit prevladoval, tiste regije, kjer ni več migrantov, ampak regije v Združenem kraljestvu, kjer so najviše ravni brezposobnosti, revščine, socialne izključenosti. To so regije, kjer je globalizacija, kjer je digitalizacija, prestrukturiranje glede podnebnih sprememb, pomenilo velike, drastične spremembe. To so tisti, te, ki so glasovali. Potem pa imamo še en fenomen v Združenem kraljestvu. To je bilo dejstvo, da 70 odstotkov mladih sploh ni glasovalo. In jasno je, da je med temi 70 odstotki mladih največ prekarnih delovnih mest. Ne gre samo za začasne agencije za zaposlovanje, strinjam se z Renate to je verjetno najmanj negativen primer atipičnega dela. Imamo drugo obliko atipičnega prekarnega dela, ki so slabše kot začasne agencije. Ti dve kategoriji, starejši zaposleni, recimo temu tako, ki so jih prizadeli procesi prestrukturiranja, ko izgubili, izgubili delovna mesta in sedaj prebujejo družbeno pomoč in ne morejo spet se vrniti na trg delovne sile, razen če sprejmejo zelo prekarna delovna mesta za nizko izobražene. Po drugi strani pa mladi, ki so z velikimi težavami pri iskanju delovnih mest. To je torej tista težava, ko govorimo o razlikah pri delovnih mestih. V Združenem kraljestvu to pomeni več kot 60 odstotkov delovne sile. To ni tako v Franciji, ni v Nemčiji, sploh ne na finskem ali na švedskem, ampak če si pogledamo rezultate na regionalnih volitvah v Nemčiji, ne ravne, lahko vidimo, da je verjetno 30 odstotkov takih ljudi, ki glasujejo za alternativo za Nemčijo, ki so verjetno v zelo podobnih pogojih še prav posebno na vzhodu Nemčije. Če si pogledamo Polsko, Polska ima verjetno zelo podobne pogoje kot Združeno kraljestvo. In ni na ključe, da je na polskem najvišja raven prekernih delovnih mest na trgu delovne sile in je največji razkorak med produktivnostjo. Več kot 43 odstotkov med produktivnostjo in razvojem plač. To so torej tiste težave, pred katerimi smo. Kaj storiti? Mislim, da moramo najprej poskušati na evropski ravni najprej in potem to prenašati na nacionalne ravni, na očekovit način vzpostaviti strategijo za pravičen prehod v Evropi. Soočiti se moramo z izzivi, kar se tiče s postopki prestrukturiranja zaradi globalizacije, zaradi podnebnih sprememb, digitalizacije, ekonomije. Ne moramo samo stati križem rok in gledati, kaj se dogaja. Potrebno je za to poskrbeti. Potrebno je vzpostaviti politike za soočanje s tem. Ne moramo reči, da imamo uničevanje delovnih mest, pa tudi ustvarjanje. Ustvarjanje delovnih mest ni. Če želimo za deset delovnih mest jih ustvariti vsaj enajst, deset, ki jih ni, ki jih izginja, ustvariti vsaj enajst, moramo imeti ustrezne politike, ki bodo omogočale soočanje s temi izzivi. Še nekaj, potrebno je storiti to, kar je gospod Juncker dejal v svojem govoru pred nekaj meseci v Evropskem parlamentu. Dejal je, potrebujemo Evropo, ki bo zavetišče za zaposlene, delovne evropejce. To pomeni, da moramo imeti ustrezno mrežo sistemov socialne zaščite, ki bodo, glede na prožnost, ki jo omenjamo, lahko zagotavljali tudi, da se bodo ljudje počutili varno, zaščiteni v družbi na trgu dela in to je najboljši način za povečevanje konkurenčnosti in produktivnosti v ekonomiji. To, kar počne Evropska komisija pri razvoju Evropskega socialnega stebra, pravic delavcev, da je to prava pot. Okrepiti ga moramo, zagotoviti moramo, da bomo znotraj tega stebra imeli konkretne ukrepe, ki bodo prinesli konkretne rezultate. In to moramo prinesti ljudem. Če konkretnih rezultatov ne bo za ljudi, potem nas bo ta tip zelo negativnega črnega vala preplavil po Evropi. To je težava za politike, pa tudi težava za socialne partnere, vse akterje, civilne družbe in tako dalje. Vsi moramo biti zavezani, da se odzovemo na prave potrebe ljudi. In potem še zadnja točka, ki je absolutno pomembna. Če bomo imeli pravičen prehod, tudi če bomo imeli standarde za konverzijo na vzgor, in če bomo imeli tudi zelo dobre sisteme socialne zaščite, če ne bomo ustvarjali novih delovnih mest, bo vse enostavno samo zapisano na papiru, ne pa potem udejanjeno v praksi. Če ne bo delovnih mest, potem bomo pred nerešljivo težavo. Edini način za ustvarjanje novih delovnih mest je, da zagotovimo gospodarsko ukrevanje, trajnostna gospodarska rast in dve glavni urodi, ki bi zagnali rast. Po eni strani so naložbe, imamo Junkerjev načrt, za nas to še ni dovolj, ampak vsaj nekaj je. Moramo pospešiti naložbe, da bomo zagotovili rast in okrevanje. V zadnjih petih, desetih letih so naložbe na nični ravni, popolnoma je to kolabiralo tako zasebnem kot javnem sektorju. Torej, če ne bomo spremenili tega zelo negativnega trenda, negativne spirale naložb, ne bo trajnostne rasti v prihodnje v Evropi. In druga točka, se upravičujem, da to ponavljam, plače. Mišel je spregovoril o dejstvu, da moramo povečati tudi notranje popraševanje, ne samo produktivnost, kajti izvoz je pomemben, seveda, vendar pa je to še eno majhen del našega gospodarstva. Večji del gospodarstva je notranje popraševanje. In v zadnjih nekaj letih smo uničili možnost ljudi za kupovanje proizvodov, ki so depresivni. Ko bi več kupovali, ko bi imeli više notranje popraševanje, bi izboljšali tudi svoje pogoje. In to ni težava samo za ljudi, tudi za podjetje. Če ne bo popraševanja, bo vedno več stagnacije in depresije in ne bodo podjetja imela več možnosti za razvoj in večjo konkurenčnost za prihodnje v Evropi. In potem končno, ko govorimo o razkoraku, kot je Renate prej dejala med produktivnostjo in plačami, dobro, razkorak mora biti, to je jasno, vendar pa potrebno je omeniti še dva faktorja. Prvi, kako izkoristimo ta razkorak, če gre vse samo za dobičke, potem to ne zažene ekonomije. Če pa gre za inovacije, usposabljanje, kakovost, potem to lahko ustvarja delovna mesta. Žal pa je to, s čemer se soočamo v zadnjih letih v EU, tak, da je razkorak med produktivnostjo in plačami šel za dobičke, finančne špekulacije, ne pa za izboljšanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest. Tega se je torej potrebno lotiti. Potem pa še ena točka, če je razkorak prevelik, so neenakosti, ki iz tega izhajajo, nekaj, kar potem negativno vpliva na ekonomijo, produktivnost, konkurenčnost in tako dalje in to potem tudi povišuje javne izdatke na netrajnostne način, kajti če ni dobrega gospodarstva, je pač potrebno imeti več denarja za socialno podporo. To je torej vse zelo kompleksno, vendar pa edini način, kako iziti iz teh razmer je, da se lotimo vseh teh elementov na zelo realističen način. Ne moremo kar tako reči, dobro, vse se izboljšuje, vse gre na boljše. Morda določeni vidiki že, vendar pa vse pa ne. Najprej je potrebno priznati, da težave imamo in potem iskati izhod iz teh vprašanj. Hvala lepa. Zdaj pa še čisto kratko posredovanje gospoda Rolana. Prosim. To vprašanje je res pomembno. Gre za politično vprašanje. E, ta vrzel, ki obstaja Eh, med prekarnostjo in slabimi delovnimi pogoji, med eh, slabimi delovnimi mesti in pa visokoletečimi delovnimi mesti, torej tistimi, kjer so potrebne eh, kvalifikacije. Treba bo ponovno pregledati osnovno izobraževanje. Tukaj res obstaja velik problem, to se bo zgodilo na nacionalni ravni, potem je treba bolje ceniti poklicne eh, službe, poklicno izobraževanje in delovna mesta, eh, torej orientiranje mladih je tukaj pomembno. Ne bodo vsi dosegli visokih stopen kvalifikacij, ampak zato je treba razvijati tudi drugačne vrste gospodarstva, naprimer eh, socialno gospodarstvo, ki bo z gospodarskega vidika tudi pomembno. In komisija nam tukaj omogoča dosegati napredek. Eh, na evropski ravni eh, je bilo doseženega veliko dobrega, naprimer Erasmus, eh, torej tukaj izobraževanje dobiva evropsko dimenzijo, imamo pa tudi pobude komisije, ki se še razvijajo in to je treba v prihodne še bolje razvijati. Hvala. Še gospod Fowden na kratko. Hvala. No, na kratko bi se odzval na izmenjavo mnen o poročilu in podatkih. E, torej, ko gre za razlike med dobrimi in slabimi delovnimi mesti, mi nismo tu zato, da bi e, rekli, da so delovna mesta v Evropi slaba. Imamo e, določene grozde, ki jih je predstavila Anjes. In e, tukaj smo pogledali, katera delovna mesta vsebujejo katere karakteristike. Pet različnih skupin smo oblikovali in jih potem tudi označili. Te skupine imajo podobne lastnosti, ko gre za kakovost delovnega mesta. Je pa vse skupaj eh, relativno 19 eh, odstotkov eh, delovnih mest je opisanih kot slabo kakovostnih delovnih mest. Eh, tukaj so pogoji na vseh sedmih področjih slabi, vendar pa to ni prisilno delo, ne gre za nezakonita delovna mesta in lahko potegnemo zaključek, eh, da teh 19 odstotkov ali pa 13 odstotkov delovnih mest, ki so pod pritiskom, eh, da torej te označimo kot slaba delovna mesta. To niso v vseh pogledih slaba delovna mesta, so sicer uh, delovna mesta, ki jih treba izboljšati, uh, spadajo v grozd slabe kakovosti, ampak mislim, da so izboljšave tudi možne, zato uh, je treba ukrepati. Še nekaj pripomb uh, v zvezi s tem, ali je kozarec uh, pol poln ali pol prazen. Uh, Pa še na dve specifični točki bi se navezal. V poročilu razpravljamo tudi o varnosti in zdravju pri delu. Ali so delavci obveščeni o tveganjih povezanih s tem? E, splošna slika je pozitivna. Večina delavcev, velika večina jih je dobro obveščenih o tem. In samo nekaj več kot deset odstotkov delavcev v Evropi pravi, da niso informirani. je pa neproporcionalno veliko število delavcev izpostavljenih tveganjem. E, to se dogaja predvsem v manjših podjetjih, tam so ljudje tudi slabše informirani. E, tam v teh podjetjih naprimer nimajo predstavnikov za varnost in zdravje pri delu. Velika, e, veliko delavcev v teh podjetjih tudi nima eh, stalnih pogodb za nedoločen čas. Govorili smo tudi o vlogi trajnostnih oziroma vzdržnih delovnih mest, kako v kontekstu demografskih sprememb delovna mesta narediti bolj vzdržna. Mm, delovni pogoji eh, tudi vplivajo na to, verjetno boste več o tem slišali popovdne. Tukaj imamo nočne izmene, naprimer v določenih primerih je to neizogibno potem gre za intenzivno delo, eh, gre za neprimerno socialno vedenje. Eh, bolj verjetno je, da na teh področjih ljudje poročajo, da po 60. letu ne bodo mogli ustrajati na istem delovnem mestu. Eh, vse skupaj pa je zelo odvisno tudi od kakovosti upravljanja, od lokalne ravni in od socialnega dialoga na lokalni ravni. Te stvari pogosto niso drage, eh, v bistvu bi lahko veliko naredili tudi za malo denarja. Hvala. Hvala. Nekdo je želel postaviti vprašanje. Mikrofon, prosim, pritisnite na rdeči gumb oziroma sivi gumb. Sem z univerze v Oxfordu. Rad bi se navezal na besede gospoda Pirinskega. E, namreč raziskava je pokazala, e, da se je zmanjšal odstotek tistih, ki menijo, da je njihovo delo dobro upravljeno in da ima smisel. 83. stran govori o tem. Samo polovica zaposlenih e, pravi, da so udeleženi v pogovore o izboljšavah na delovnem mestu. Meni se to zdi čudno. Komisija se s tem uh, ukvarja že več kot 20 let. Uh, vsi njihovi prispevki pravijo, da bi morali si v organizacijah, uh, ki se ukvarjajo z delom, prizadevati za to. Očitno pa tukaj obstaja problem z menedžmentom. Kako povečati znanje zaposlenih o sami organizaciji podjetja, to bi tudi podjetju koristilo. Eh, mislim, da bi več morali narediti eh, na tem pomembnem področju. Časa nam še ni zmanjkalo tako, da eh, vam bomo skušali zagotoviti odgovor. Prvi bo spregovoril gospod Pirinski. No, kolektivno pogajanje je tukaj pomembno in to je prvi odgovor na vaše vprašanje če delovna sila meni, da ni udeležena, da eh, jih delodajalci ne vključijo v razprave o podjetju, potem bodo prej ali slej eh, začeli dvomiti v smisel svojega dela. A veliko je pomankljivosti eh, pri splošnem upravljanju in komisija se mora ukvarjati s tem socialni dialog in kolektivna pogajanja, eh, niso vse čas imela eh, pomembnega statusa, tako kot morda danes. Več je treba narediti za to, da bo eh, socialni dialog obstajal in da bo močan. Komisija o tem govori tudi v socialnem stebru. No, ne gre pa pri socialnem dialogu samo za pogovore, eh, gre za eh, trda pogajanja, ki morajo biti vsebinska. In če govorimo o socialnem stebru, eh, naj povem, da vsekakor pozdravljamo celoten proces, ki poteka že od marca v parlamentu in še posebej v našem odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Smo tudi pripravili resolucijo eh, oziroma je ta zdaj v pripravi. V tej resoluciji pravimo, da če želimo, da bo socialni stebr deloval, da bi torej moral imeti normativne pristojnosti, prav tako institucionalne mehanizme in pa sredstva. Eh, z izjavami je vse v redu, ampak brez sredstev, s katerimi lahko to uresničimo, Eh, je rezultat pogosto eh, slab in predstavlja razočaranje. Gospod Srvos je predstavil določene podatke, ko gre za stopne zaposlovanja. Eh, teh podatkov ne moremo postavljati pod vprašaj, še posebej, če so dobro dokumentirani. Vprašanje, ki sem si ga jaz zastavil, pa je bolj povezano z nadaljevanjem te podatke paradigme pakta za rast in stabilnost, ko gre za uh, fiskalni vidik. Gospod Servos najbolje ve, v kolikšni meri se socialni sklad uh, v proračunu Evropske unije uh, otepajo, torej se socialni sklad otepa s pomankanjem sredstev. Treba je Eh, okrepiti socialni vidik našega socialnega tržnega gospodarstva. Mm, seveda potrebujemo tudi določeno eh, fleksibilnost, eh, predvsem glede na izkušnje Španije in Portugalske. Ampak mislim pa, da obstajajo velike omejitve pri zelo močni politiki. Namreč, da se uh, začne govoriti ne toliko o šibki rasti, kot o nezadostni rasti, nezadostne zaposlovanju in stagnaciji plačil. Mislim, da se Evropska unija vsekakor sooča z izzivom, eh, ki je eksistencialne narave in to moramo priznati. Eh, samo tako se bomo lahko s temi izzivi soočili. Eh, če tega ne bomo storili, pa bomo šli po poti Brexita in izvolitve predsednika Trumpa v ZDA. Hvala. Uh, gospod Zočali zdaj dobi besedo. Prihajam iz Univerze v Cambridgeu. Najprej bi se zahvalil ekipi European Foundation za eh, to uh, razpravo, za to raziskavo in ta dokument. Mislim, da je dokument res odličen in dobro prikazuje to, kar se dogaja. Uh, ima tudi konceptualen ukvir, ki zajema kompleksnost uh, življenja delavca. Eh, vendar pa bi lahko prikaz izboljšali, da bi bil razumljiv tudi laikom. Tako bodo laiki lahko razumeli svoje življenje zaposlenega, eh, ne da bi se pri tem utopili v podrobnostih. Po mojem mnenju je to tudi zelo pomembno za to, da bomo lahko šli naprej. Eh, sama predstavitev je tudi eh, zelo pomembna, tako kot tisto, kar predstavlja. Morali bi razmišljati tudi o novih načinih, kako bi lahko prek to vrstnega dela vplivali na politiko, kako bi lahko prispevali k spremembam. Eh, svetovalec Finske je rekel, da želi eh, Finsko spodbujati, da bo imela najboljšo kakovost delovnih mest eh, do leta 2020. Kdo tukaj sodeluje, kako se spodbuja delovna mesta ali se povezujete z industrijskim sektorjem? Obstajajo sektori, ki ne morejo zapolniti svojih delovnih mest ali bodo to naredili prek izboljšave kakovostih delovnih mest. Ali pa, in ta možnost se mi tudi zdi zanimiva, bodo to naredili eh, zaposleni sami, s tem, da bodo uporabili orodja, ki so na voljo v tem poročilu. Mm, delavci morajo razumeti, eh, eh, na kakšni stopni so v odnosu tudi do delodajalcev in kako izboljšati svoje delovna mesta. Mislim, da bi eh, to poročilo moralo biti dostopno tudi za politike. Eh. Hvala. Je še kdo želel postaviti vprašanje? Okay, yeah, thank you. Okay, um, thank you very much. I, I also think that it is. Uh, Hvala. Tudi jaz mislim da je poročilo, ki ga danes predstavljate, zelo zanimivo. Skušala bom biti čim krajša. Rada pa bi izpostavila stvari, ki se meni zdijo bistvene. Gospod eh, Vizentini je začel predstavitev s tem, da eh, vidi splošno poslabšanje kakovosti delovnih mest eh, po Evropski uniji. Nisem prebrala celega poročila, ampak eh, to, kar sem videla v predstavitvi eh, gospe uh, eh, Parent-Tirion, to, kar sem torej videla v lini predstavitvi, pa kaže, da so se stvari izboljšale v primerjavi z letom 2010. Uh, določeni kazalniki kažejo, da sprememb ni bilo. Eh, leta 2015 v primerjavi z letom 2010 ali pa, da uh, gre za poslabšanje, naprimer, na področju uh, intenzivnosti dela. Pri usposobljenosti, pri usposabljanju, izobraževanju pa so se stvari izboljšale. To je edina stvar, kjer so se stvari izboljšale. Uh, na sedmi strani je to opisano. In tam preberemo, uh, da gre za uh, usposabljanje, za katerega so zaposleni prosili in so ga potem bodi si dobili ali pa ne. Na teh prosojnicah pa ne vidimo, ali je ta heterogenost uh, prisotna tudi uh, v različnih sektorjih. No, te moje prve misli imajo en skupen imenovalec. Zdi se, da so se delovni pogoji poslabšali kljub eh, vsem vašim trditvam. Zanimivo bi bilo, in eh, ne vem, ali je to vključeno v poročilo ali ne, nisem videla mikropodatkov, no, dve stvari bi me zanimali kako bi lahko bolj resno ocenili, eh, v kolikšni meri je kakovost delovnih mest danes slabša v primerjavi z letom 2010. Verjetno imate te podatke, ampak eh, ni jih tu v poročilu ali v predstavitvi. No, status zaposlitve je tudi pomemben. Ne vem, ali te informacije imate, ampak eh, Želela bi izvedeti, kakšen delež samozaposlenih danes, torej leta 2015, prihaja iz situacije, eh, v kateri so bili pred petimi leti zaposleni, ne samo zaposleni. Imamo plačane delavce, zaposlene, ki so so bili zaposleni v preteklosti, pa so danes samo zaposleni. Kakšen je ta odstotek, to je moje vprašanje. Zanima me, kako ta prehod poteka v Evropski uniji. Lahko končam, če boste zelo kratki. No, pa še na eno prosojnico bi se navezala. Eh, glede eh, profilov kakovostnih delovnih mest. No, če si pogledamo zadnji dve kategoriji, eh, tu znaša eno tretjino delavcev v Evropski uniji, torej ena tretjina sodi v ti dve skupini. Tukaj bi spet eh, radi vedeli, kako se je ta stvar razvijala skozi čas. Torej, dolgotrajni vidik eh, me tukaj zanima. Hvala. Zadnje vprašanje pred kosilom bomo zdaj slišali, vsekakor bodo priložnosti za postavljanje vprašanj tudi kasneje, ampak zdaj bomo slišali še zadnje vprašanje. Hvala. Prihajam z Danske, ki naj bi bila najsrečnejša država, vsaj v Evropi. Sem pa delala na področju varnosti in zdravja pri delu celotno življenje uh, sem uh, zdravnica in z Danske vem, da uh, je delo uh, zelo različno glede na posamezne sektorje in glede na vrsto delovnega mesta. Razlike pa lahko tudi izginejo. Če si prizadevamo za izboljšanje kakovosti delovnih mest, potem moramo vedeti, da so delavci nečemu izpostavljeni, mm, bodi si gre tukaj za prah, ki ogroža njihovo zdravje ali kaj drugega. E, če delate v gradbeni industriji, e, je še vedno veliko težkega dela, veliko je e, dvigovanja težkih predmetov. In če je nekdo čistilec ali čistilka, mogoče ni toliko težkega dela in dvigovanja, ampak eh, delo traja cel dan in je zato težavno. Te razlike je treba upoštevati, vendar pa tega ne eh, vidimo, če govorimo o kakovosti. Mislim, da ne bi smeli mešati tem, kot so kemična izpostavljenost bakterije ali pa eh, dviganje težkih predmetov. Naprimer, eh, Bakterije so prisotne v eh, kabinah tovornjakov, kjer sedijo vozniki. In treba je se osredotočiti na konkretno vprašanje in potem tam rešiti zadeve. To pa je mogoče samo v sodelovanju z eh, socialnimi partnerji. Nujno je potrebno zagotavljati dialog. Samo tako se bodo problemi na delovnem mestu rešili rešili. Če ste delodajalec, eh, morate biti ponosni na to, da zagotavljate dostojna delovna mesta, torej da bodo ljudje lahko pri vas zaposleni skozi celotno poklicno življenje. Mm, treba pa je tudi upoštevati, da so ljudje različni nekateri so zdravi, drugi pa imajo kronične bolezni, naprimer, in delodajalci bi morali upoštevati tudi to. Starejši, ko so ljudje, eh, večje so tudi razlike med zdravimi 60-letniki, naprimer, in bolnimi 60-letniki. Zato mislim, da kakovost ni nekaj. Uh, splošnega in transverzalnega. Eh, gre za zelo eh, specifična področja, ki jih je tudi treba upoštevati. Hvala. Čas eh, pred kosilom nam že zmanjkuje. Ampak lahko si vsak izbere nekaj, kar bi rad pokomentiral. Gospod Servos bo prvi spregovoril, imel bo tri minute in tri minute bodo potem dobili tudi vsi naslednji govorci. Mogoče bomo potem imeli priložnost tudi, da se vrnemo na določena vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Mogoče bomo o tem govorili tudi še popovdne. Gospod eh, Servos, izvolite, vaše tri minute se začenjajo. Hvala. Samo nekaj o. o eh, sposobnostih. Gospod eh, Ronaj je govoril o pomenu poklicnega izobraževanja in pa o temeljnih sposobnostih eh, in znanjih, ki jih delavci morajo imeti. Mi eh, zelo delamo na tem, začenjamo s projektom mobilnosti med vajenci. Prosili so nas, da zagotovimo, da bo ta projekt v kratkem dosegal velik obseg. No, in da bo iz tega postal resničen projekt. Mm, slišal sem uh, prispevka kolegov iz Oxforda in Cambridgea in če si pogledate deset najboljših univerz eh, na svetu, boste med njimi našli samo dve evropski univerzi. To sta univerzi iz Oxforda in Cambridgea. Eh, zaenkrat je tako. Ampak eh, Eh, kmalo na obe univerzi ne bodo več gledali kot na Evropski univerzi. Eh, eh, dejstva so dejstva, ne izražam tukaj svojega obžalovanja, ampak vse druge univerze v Evropi se morajo izboljšati. Če želimo imeti najboljše IT inženirje in inženirje na splošno, potem obstaja nujna potreba, da uh, se izboljšajo evropske univerze in evropski študenti, da bodo univerze proizvedle študente, ki bodo lahko odgovorili na potrebe trga dela. Mislim, da sem že pri koncu svojih treh minut. Hvala, gospod Vizantin, izvolite. First... Samo dva komentarja. Strinjam se s tistimi, ki pravite, da uh, se moramo ozreti tudi v podrobnosti. Uh, Povprečje uh, ne predstavlja realnosti takšne, kot je in nas lahko zmede. Najboljša uporaba tega poročila eh, bi bila naslednja. Sam mislim, da je poročilo tudi zelo pozitivno in zanimivo. Eh, moramo se spustiti v podrobnosti tega poročila in stvari pogledati po eh, vrstah delovnega mesta, po sektorjih, po vrsti zaposlenih. In to šele potem odraža dejansko stanje, ki se dogaja na terenu če bomo imeli možnost, da bomo v stiku z Eurofound in eh, bomo eh, lahko proučili tudi, kaj se skriva za temi številkami, mislim, da bi to bilo koristno za socialne partnerje in druge akterje. To bi bila koristna uporaba tega poročila. Pa še nekaj. Prepričan sem, da eh, so socialni partneri najboljši akteri na trgu dela, ki eh, lahko skupaj rešijo te probleme. Mi vedno povdarjamo, da bi eh, se morala okrepiti potreba, da se industrijski odnosi in kolektivna pogajanja okrepijo. Eh, to pa na sektorski ravni, na ravni branž in posameznih delovnih mest. Industrijski odnosi in kolektivna pogajanja lahko odigrajo ključno vlogo pri reševanju teh problemov. Eh, probleme je treba reševati po sektorjih specifično in uh, upoštevati razlike. In socialni akteri lahko tukaj naredijo razliko, ko gre za industrijske odnose in kolektivna pogajanja. Hvala. Hvala. Gospa Hornog Draus je naslednja. Uh, Sto odstotno se strinjam s tem, kar je povedal uh, Luka. Potrebujemo konkreten pristop. Tudi David Folden je pravilno povedal, da Številne teme, ki so bile identificirane v poročilu, morajo biti predmet obravnave na lokalni ravni. Socialna partnerstva. Eh, tukaj imamo izziv. In to zato, ker eh, vse teže mobiliziramo naše ljudi. Eh, obstaja tudi generacijski problem. Vsi govorimo o delodajalcih, ampak kdo pa govori o zaposlenih in njihovih zavezah, v njihovem delovanju. E, naprimer, nek mlad e, e, se zaposli, pa e, ni nobene spodbude, da bi sodeloval z delodajalcem. Zato moramo ponovno spostaviti kolektivno delovanje in sodelovanje na konkretni lokalni ravni, tako da bo to zagotovilo spremembe za ljudi. Še nekaj za zaključek glede diferencijacije, to moramo upoštevati tudi na evropski ravni. Če bi socialni steber eh, prenesel eh, neustrezne ubeseditve, neustrezne koncepte, potem bi se ustvarila pričakovanja, ki jih ne bi mogli izpolniti in to bi bila katastrofa. Mi želimo izboljšati realno stanje, želimo narediti tisto, kar je možno ne pa da eh, podamo cel kup nekih eh, lepo zvenečih izjav, eh, ne znamo pa tega uresničiti v praksi. Zato želimo, da se socialni steber spremeni v nekaj praktičnega, v praktično urodje, ki bo lahko reševalo konkretne probleme ljudi. Izvolite. Gospod Rolan, odzval se bom na nekaj prispevkov. Katera država je najboljša, kar zadeva dobro početje pri eh, delu? Ali eh, lahko eh, na to vpliva eh, konkurenčnost? Eh, uresničevati moramo najboljše prakse. Vprašanje, ki se zastavlja eh, za eh, podjetja, eh, je, eh, da poskrbijo za eh, novo eh, orientacijo. Namreč eh, potrebno je zagotoviti udeležbo mladih, eh, zaposlenih eh, in pa menedžmenta. Gre za gospodarsko demokracijo in potrebno je poskrbeti za nov model dela oziroma organizacije dela v podjetjih. Le na ta način se bomo lahko odzvali na resnične probleme z dobrimi rešitvami. Eh, to velja za podjetja, potem za celotne panoge in eh, sektorje. Mislim, da je tudi eh, vloga politike zelo pomembna. Politika mora vzpostaviti okvir, okvir, ki bo vodil v takšno organizacijo dela. Potem pa si je potrebno ogledati tudi eh, specifična eh, podjetja, eh, ki delujejo nekoliko drugače, ki delajo z specifičnimi materijali in tako naprej. Okvir je potrebno prilagoditi tem podjetjem. Socialni dialog, to je bila naslednja tema, socialni partnerji morajo prevzeti svoj del odgovornosti, sedaj gledam Evropsko komisijo. Eh, seveda je situacija v posameznih državah članicah zelo različna. V Belgiji eh, sem bil generalni eh, sekretar enega izmed sindikatov in pri nas gre tako rekoč za volitve v stilu izvolitve papeža, ko volimo vodstvo sindikatov. E, takole, zedinite se, če se ne boste, bomo pač mi sprejeli odločitev na vsak način, eh, lahko rečem, da to včasih eh, dobro eh, deluje v eh, Belgiji. In eh, mislim, eh, da bi lahko izbrali to metodo, kot eh, je Žak Delor nekoč izbral eh, politiko praznega sedeža. Hvala lepa, gospod Perinski. Kako lahko to poročilo prenesemo v eh, prakso? Zelo pomembna točka je, da večjo pozornost namenimo uh, razlikam, tako geografskim razlikam, kakor tudi razlikam med posameznimi sektorji. Kaj ti situacija je izjemno raznolika in to seveda zahteva uh, različne politike. Rad bi se uh, vrnil k prejšnjemu komentarju gospoda Servosa, govoril je o španskih medicinskih sestrah, ki delajo v Franciji. Um, lahko se zgodi, eh, da v neki državi pridobiš uh, eh, uh, visoko šolsko, uh, uh, visoko izobrazbo oziroma da se visoko usposobiš uh, in potem to državo zapustiš. Eh, to se dogaja recimo v Bolgariji. In ko ugotovimo, eh, da prihaja do te neenakosti, eh, si moramo začeti prizadevati za kohezijo, za socialno in ozemljsko kohezijo. Poleg tega pa je potrebno na novo zagnati industrijsko politiko. Primer Šalerva je bil tem zelo dober, podjetje Caterpillar in tako naprej. Če si ogledamo pogodbe in tretji člen, lahko vidimo, da je tam izpostavljena potreba po koheziji in po združitvi različnih ravni. Partnerstva, tudi socialna partnerstva, so tukaj izjemno pomembna. Veliko vprašanj si lahko eh, zastaviš, recimo, ali so ljudje danes zainteresirani upisati se v sindikat. Ampak to ni pravi izziv. Izziv je ta, da vzpostavimo pogoje, kjer eh, bodo eh, delavci imeli občutek, da je bolje, če so člani sindikata. Eh, po eh, letih eh, zmanjševanja vloge sindikatov je delavcem sedaj morda ljubši individualen položaj. In to spet vodi v zelo negativne rezultate, katerim smo priča v tem trenutku. Najlepša hvala. Gospod Foden, eh, najlepša hvala. Poročilo je na voljo na naši spletni strani od danes naprej in eh, prosim vam, vas, da poveste oziroma da se znanjite s tem tudi vaše kolege in da si to poročilo ogledate, kako vplivati torej na prihodnost. Slišali smo eh, tudi finske izkušnje. Eh, mislim, da je pomembno medsebojno učenje, eh, izmenjavanje izkušenj in to lahko poteka na različne načine. Recimo različna poklicna omrežja, sindikati, socialni dialog. V preteklih letih smo sodelovali z evropskim uh, omrežjem EU-VIN, eh, uh, eh, ki se ukvarja z socialnimi inovacijami v podjetjih in tako naprej. Mislim, da bi to znalo biti zelo koristno. Mm, mi bomo zelo veseli, če bomo lahko imeli uh, poglobljene razprave z uh, organizacijo Business Europe in pa z uh, drugimi uh, organizacijami. Pripravljeni smo na nadaljne razprave nekaj je bilo tudi bolj specifičnih vprašanj. Hvala lepa. Prepričana sem da eh, bomo lahko dobili odgovore tudi na vprašanja, eh, ki eh, še niso bila naslovljena tekom tega dopodneva. Sedaj pa vabim vse udeležence na kosilo. Kosilo bo tukaj. Pričelo se bo sedaj. Mm drugi del seje pa se bo pričel ob 14.30 v tej isti dvorani. To bo zelo zanimiva seja. Gre za združevanje družinskega in poklicnega uh, življenja. Govorili bomo o trajnostnih delovnih mestih, to je zelo zanimiva tema. In potem bo tukaj tudi še tretji del seje, ki se bo ukvarjal z e, globalno agendo za poklicno življenje. E, tam se bomo uprli na raziskave. Torej, veliko je še e, možnosti za pridobitev novih informacij, pa tudi za odgovore na vprašanja, ki še niso bila odgovorjena. Najlepša hvala, kosilo bo zunaj in najlepša hvala za vaše zanimanje in sodelovanje. Thank you.